Začenjamo z zasedanjem našega odbora. Buon pomeriggio a tutti. Lep pozdrav vsem. Innanzitutto approviamo l'ordine del giorno. Najprej dnevni red, dragi kolegi. Mačarsko predsedstvo je predlagalo, da bi predstavili rezultate sveta marca 2011 glede prihodnosti SKP-ja po letu 2013. Zato smo povabili Sandorja Fazekasa, ministra za kmetijstvo, da se udeleži izmenjave mnen jutri popovdan o 15. In to še pred razpravo glede predlogov sprememb v zvezi z poročilom Albert Des. Če ni nobenih pripomb, potrjujemo dnevni red. In kot rečeno, Na jutrišnjo zasedanje bomo vključili tudi mačarsko predsedstvo. Današnji sestanek se bo prenašal neposredno preko web streaminga. Takoj pozdravljam v naši sredini gospoda Janeza Potočnika, komisarja odgovornega za okolje. Komisar Potočnik, okoljski vidiki igrajo vse pomembnejšo ulogo za kmetijsko politiko in resnično smo počaščeni, da vas danes lahko sprejmemo v naši sredini v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja. Veselimo se, da bomo slišali vaš pogled glede SKP-ja po letu 2013 in zanima nas tudi, kakšna je vaša vizija, vaši pogledi na okolje v kontekstu z SKP-jem, še zlasti v povezavi s podporo kmetom. Besedo bomo kar takoj predali gospodu komisarju, potem pa seveda bomo začeli tudi z izmenjavo mnen. Še enkrat hvala, gospod komisar Potočnik, in z veseljem vam predajam besedo. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik De Castro, spoštovane poslanke in poslanci. V veliko veselje mi je, da sem tukaj in zelo cenim možnost, da sem danes lahko z vami, da bomo razpravljali o zadevah, ki so povezane z okoljem tudi v odboru za, oko, za kmetijstvo. Moj oče je bil kmetovalec in gostilničar. Kmalo bo star 88 let, še vedno pa kosi travo in skrbi za okolico hiše. Kot mladenič sem se naučil, da je treba spoštovati lepo, ampak trdno življenje kmetovalcev. Čas, v katerem živimo, je zelo težaven. Bolj smo med sebojno povezani kot kadarkoli prej. Planet Zemlja pa je postal majhna vas po podatkih Združenih narodov se je število prebivalstva povečalo za štirikrat, gospodarska učinkovitost 40 krat, poraba vode 9 krat, ulov rib 35 krat, uporaba fosilnih goriv 16 krat in izpusti CO2 sa 17 krat. Če k temu dodamo še dejstvo, da se bo število prebivalstvo po ocenah povečalo na 9 milijard do sredine tega stoletja in da je število ljudi v srednjem sloju vedno večje zaradi gospodarstva v sponu, potem je sklep precej jasen. Nekaj moramo spremeniti. Spremeniti moramo vzorce porabe in potrošnje. In če lahko tako rečem, potrebujemo revolucijo zdravega razuma. Tri vrste dejavnosti ljudi vpliva na kakovost okolja. To je vključeno v vse študije in sicer proizvodnja energije, prometne dejavnosti in kmetijstvo. V zadnjem poročilu Agencije za okolje je zapisano, da sta upravljanje zemlje in vode dva največja izziva za prihodnost tri politične prednostne naloge imam za svoj mandat in sicer učinkovitost s sredstvi in viri, biotska raznovrstnost ter boljše izvajanje. Pri učinkovitosti sredstv in virov je treba zagotoviti, da bomo vire in sredstva definirali na, na najširši možni način, vključno z naravnimi viri, kot so voda, ekosistemi, prst in tako naprej. To bo seveda imelo posledice tudi za kmetijstvo, kaj ti viri tukaj igrajo še posebej pomembno vlogo, še posebej v vsakodnevnem življenju kmetov. Večkrat sem govoril o pomenu kmetijstva in gozdarstva za okolje. Razlog za to je preprost. Kmetovalci in gozdarji upravljajo s tremi četrtinami zemlišča v Evropi. Njihov način upravljanja je ključnega pomena za zdravo prst, za zaščito vode in za zaščito biotske raznovrstnosti ter za izpolnitev ciljev v zvezi s podnebnimi spremembami. Kmetijstvo lahko mnogo pripomore k našemu okolju. Vendar, če bodo stvari šle narobe, imajo lahko tudi katastrofalne posledice. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je usmeritev uspešnih reform SKP od 90-ih let naprej zelo pozitivna za okolje. Vendar mislim, da se vsi strinjamo, da bi lahko in morali storiti več. Naj vam povem, kaj menim o prihodnosti skupne kmetijske politike. Mislim, da se bo morala odzvati na pričakovanja v zvezi z razdelitvijo neposrednih plačil, v zvezi z izvajanjem kmetijske konkurenčnosti ter razvoja podeželja. Vendar, ključno bo tudi, da prihodnja SKP prispeva k temu, da bodo javne dobrine pomagale izpolnjevati cilje na področju podnebnih sprememb in okolja, s katerimi se soočamo danes. To so pomisleki, ki skrbijo vse evropske državljane. Količina javnih sredstev, ki jo porabimo za kmetijstvo, bo upravičena le, če bo prihodnja SKP prispevala k temu na bistven način, da bomo izpolnili okoljske in podnebne cilje Evropske unije. Skupaj se moramo podati na te izzive danes, zato da se izognemo težavam v prihodnosti. Če povem drugače, preprečevanje je vedno boljše od reševanja. Če bomo imeli skupno kmetijsko politiko v prihodnosti, in mislim, da bi jo morali imeti, mislim, da bi morala biti dobra namesto da bi sankcionirali kmete, ki ne ravnajo v skladu s skupno dogovorjenimi okoljskimi pravili, mislim, da bi morali nagraditi tiste, ki bodo zagotavljali okolju prijazne proizvode, kajti zaenkrat jih trg še ne nagrajuje. Bistveni vidiki reforme SKP z vidika okolja so jasno navedeni v sporočilu, ki ga je sopodpisal tudi komiša, komisar Čološ, gospa Hedegard in jaz. Citiram. Dodatno pozelenitev plačil za to, da zagotovimo plačila za okoljske dejavnosti, kajti kmetje bodo morali izvajati okoljoprijazne dejavnosti po vsem ozemlju Evrope. Drugič, okrepiti moramo razvoj podeželja, tako da okrepimo strateško ciljno usmerjene dejavnosti in sicer na podlagi kvantificiranih ciljev, ki so v skladu s strategijo EU 2020. Prav tako pa potrebujemo bolj poenostavljen in močen, močnejši sistem kazalnikov, zato da bomo spremljali rezultate. In tretjič, poenostavitev, okrepitev čez, oziroma prečne skladnosti v enotnem okviru za to, da se bomo lahko bolje spopadali s podnebnimi spremembami in da bomo zagotovili, da to vključuje tisto zakonodajo, ki je pomembna za to, da bomo ustrezno ravnali z kmetijskimi dejavnostmi. Konec citata. To je stališče komisije, ne samo moje stališče. Ozelenitev plačil v prvem stebru je še zelo pomembna, glede na to, da to pokriva z geografskega vidika številne dejavnosti. Določili bodo minimalne zahtevke za kmete povsod. Evropa jih bo nagrajevala, če bodo sprejeli določene ukrepe, ki so pomembni za vse nas. Občutno, ozele, občutna ozelenitev prvega stebra bo pomagala k temu, da bomo imeli boljše ukrepe na področju razvoja podeželja, ki bodo usmerjeni temu, da bomo izboljšali podnebje in okolje, kar bo segalo še preko zakonskih obvez, naprimer biotska raznovrstnost. Znanost pravi, da smo morda v sredini obdobja, ko je človeško dejavnost sprožila masovno izumrtje živih biti. Marca lani so vodje držav in vlad v Evropski uniji sprejeli zavezo, da bodo ustavili izgubo biotske raznovrstnosti in degradacijo ekosistemov v Evropi do leta 2020 in da jih bodo čim bolj poskušali ponovno oživiti do leta 2020. Če želimo to doseči, potem bomo morali izpopolniti omrežje Natura 2000. Prav tako bomo potrebovali velike prispevke tudi tistih, ki so zunaj zaščitenih območij. To so kmetje. Če bi imeli več časa, bi več lahko govoril o tem, kako je treba pravilno zastaviti kmetijske dejavnosti in kako pomagajo tisti kmetje, ki pravilno upravljajo s tem, kako koristijo vodi, prsti in podnebnimi spremembami. S komisarjem Čolšom razpravljava o tem, kako določene prakse, naprimer ohranitev trajnih pašnikov in praha ter diversifikacija proizvod oziroma pridelkov, koristita temu, da imamo boljše okolje. Trajni pašniki imajo seveda korist za biotsko raznovrstnost in da ohranimo oglik v prsti. Ekološka praha bi pomagala tudi pri biotski raznovrstnosti, vendar to bi morali jo ustvariti tudi zelene koridorje, ki bodo pomagali pri tem, da se spopademo s posledicami podnebnih sprememb in da bodo naši ekosistemi postali odporni. Plačila v prvem stebru da bi spodbujali zelene dejavnosti, bodo pomagali preprečiti erozijo zemlje in izgubo vode. Kolobarjenje pa bi lahko ohranilo kakovost in produktivnost zemlje. Tako bi zmanjšali potrebo za sekvestracijo in gnojenje. To bo pozitivno vplivalo na vodo in biotsko raznovrstnost, pa tudi seveda pomagalo blažiti posledice potemnih sprememb. To so nekateri primeri, kako bi lahko prihodnje SKP prispevala k temu, da izpolnimo cilje na področju okolja in potemnih sprememb. Še nekaj želim dodati. Povezano je s poenostavljanjem. Kmetje in države članice si želijo bolj enostavno SKP, še posebej zato, da bi poenostavili pravila prične skladnosti. Strinjam se s tem. Mislim tudi, da moramo najti pravo ravnoteže med cilji javne politike in upravnim bremenom. Seveda, dokler bomo izpolnili cilje, ki sem jih izpolnil prej oziroma omenil prej. Številna okoljska vprašanja, ki sem jih omenil, so pomembna tudi za dolgotrajno zmožnost preživetja kmetovalcev. Kmetje so odvisni od dobre prsti od razpoložljivosti vode, od polinacije in od, te, od tega, da podnebne spremembe ne bodo šle izpod nadzora. Če bomo pozelenili SKP, bomo tako okrepili tudi dolgotrajno vzdržnost kmetijskega sektorja v prihodnosti. Mislim, da tega ne dolgujemo samo prihodnim generacijam evropejcev, ampak tudi kmetom danes in tistim, ki bodo prišli za nami v prihodnosti spoštovane poslanke in poslanci. Življenje je zelo zapleteno. Srečujemo se z zelo zahtevnimi cilji. Zaradi tega bomo morali pripraviti vključujoče in holistične odgovore. Politike, ki bodo reševale te probleme, so prav tako potrebne, če bomo vsi ostali na svojem bregu interesov, potem bomo na koncu izgubili vsi. Želim si močno, zdravo, konkurenčno kmetijstvo in kmete, ki bodo vedeli, da je njihovo delo pomembno in zelo koristno. Prav tako si želim dobro ohranjeno okolje, ki bo koristilo nam vsem. Prav gotovo bom storil vse, da bi to dosegli. Seveda pa računam tudi na vašo pomoč. Hvala lepa, da ste me povabili in hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Grazie, hvala, gospod komisar. Hvala, Janez. To, kar si povedal, je zelo pomembno za nas, zato se ti zahvaljujemo. To so bile zelo jasne besede, ki jih je povedal komisar za okolje Ampak povedano je to bilo tudi z občutkom za okolje, za kar se ti zahvaljujemo. Vsi si želimo skupno kmetijsko politiko, ki bo bolj zelena. Vendar pa želimo, da bi to večjo legitimnost dosegli tako, da ne bi pretirano zapletali življenje našim kmetovalcem. Želimo, da se ta ozelenitev spremeni v priložnost, ne pa v še več birokracije. Hvala torej, komisar Potočnik. Veliko imamo prijavljenih besedi, začenjamo z razpravo. Začel bom tako, da dam besedo najprej poročevalcu, gospodu Desu, potem pa vsi tisti, ki so prosili za besedo. Albert. Ja, vielen dank, herr Vorsitzender, herr Kommissar. Herr... Hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa, da ste prišli v odbor za okolje. Ko sem prisluhnil vašim stališčem, se mi zdi, da če bomo poiskali prave poti, če bomo izbrali prava sredstva, pravzaprav sploh nismo daleč vsak sebi, kar zadeva cilje. Vedno obstaja določeno nasprotje med okoljsko in kmetijsko politiko, ampak jaz vedno pravim kot kmetovalec, da pravzaprav smo vsi v istem čovnu. Vsi želimo doseči iste cilje. Namreč to, da bo evropsko kmetijstvo postalo še bolj trajnostno, kot že je. Sam sem obiskal veliko kmetijskih področji in še nikjer nisem našel bolj trajnostnega kmetijstva, kot ga najdemo v velikih delih Evrope. Gotovo je veliko pomankljivosti in ravno tam bi morali poseči, namreč tam, kjer najdemo tak primankljaj. Pravilno ste povedali tudi, da Moramo biti pri kmetovanju zelo previdni, ne smemo kaznovati, pač pa moramo nagrajevati tiste, ki ščiti okolje. In tu naletimo na velik problem. Tudi v mojem poročilu govorili ste o zelenitvi prvega stebra. Ugotavljam, da v tem trenutku v Evropi, kar zadeva izravnalna plačila v prvem stebru, zaradi historičnih izplačil, imamo tam od 5 do 600 evrov. To pomeni, da pravzaprav ni tako enostavno reči, da je potrebno ta prvi stebr ozeleniti. Kajti, če nekdo dobiva 50 evrov na hektar, je tretjina 15. Če pa nekdo dobiva 600, potem je tretjina od tega veliko več. Zato se mi zdi, da moramo tukaj poskrbeti za zelo veliko ravnovesje. Pa še nekaj, gospod komisar. Pogledal sem si statistiko organizacije FAO in kar zadeva kmetijsko proizvodnjo, vidim, da imamo statistiko za 32 let. V tem časovnem obdobju pa vidimo, da je proizvodna žit porasla v 32 letih za en sam odstotek. Drugod je prišlo do veliko večjega zvišanja. Če vzamem drugo statistiko, proizvodnja mesa. V Evropi se je ta povečala za 6 odstotkov, v Aziji za 387 odstotkov. Te številke, gospod komisar, Te številke morate imeti v mislih, ko razmišljamo o izjemah, ki na jih dopustimo. Namreč, če bomo vse skupaj pustili tako, kot je, potem bomo videli, da bodo odstotki iz Evrope bežali drugam in potem Se bojim, da ne bomo naredili nobene usluge našemu okolju. Kot veste, gospod komisar, na drugih kmetijskih področjih so ti cilji veliko manj pomembni, kot so v Evropi. Zato se mi zdi, da moramo biti zelo pozorni, da ohranimo proizvodnjo v Evropi. Kajti okolje je nekaj globalnega, tukaj ne gre samo za Evropo. Ampak drugot to nikogar ne zanima. Zato moramo poskrbeti za to, da uporabljamo smiselna pravila in predpise. In če sami prihajate z kmetije, potem točno veste, kmetovalce bomo najbolje pridobili na svojo stran, če jih bomo z ukrepi prepričali, da so za nas pomembni. In ravno zato moramo pridobiti kmete na svojo stran. Če si pogledamo Evropo, sam sem bil pred nedavnim na Finskem in ko sem odhajal z Helsinkov, In ko sem z letala gledal na Finsko, sem razmišljal, kaj bi še lahko bilo na Finskem bolj zelenega. Toliko zelenega je bilo na, kmetis, na kmetijah, da moram reči, da ne želim kmete obreme, obremenjevati še s čim bolj zelenim. Poznam pa druge regije v Evropi, kjer ukrepi so potrebni. Tu moramo pristopati zelo diferencirano. In če si pogledate statistiko za 27 držav članic, gospod komisar, potem boste videli, da imamo države v Evropi, kjer več kot 40 odstotkov kmetijskih sredstev namenijo za okolje. Po drugi strani pa imamo države, ki za to porabijo manj kot en odstotek. Skratka, najprej je treba poskrbeti za to, da posegamo tam, kjer je bilo malo narejenega. Naš cilj mora zato biti, da zaščitimo vodo, tla, pa tudi pri podnebnih spremembah. Moramo to urediti na tak način, da bomo tudi med državami članicami v Evropi dosegli ravnovesje in da ne bo izkrivljanja konkurenco oziroma pogojev. Govorili ste tudi o trajnih pašnikih, gospod komisar. Če si pogledam mojo domovino, Nemčijo, in če si pogledam, kakšen je bil razvoj v Nemčiji, naj bi od leta 2013, od sedanjih izravnalnih plačil iz prvega strebra, za 1,5 milijarde evrov naj bi namenili prav temu. Kaj to pomeni? To pomeni, da bodo dobivali ljudje povsem enaka izravnalna plačila tudi v ta namen. In tudi to je treba upoštevati, če želimo oblikovati reformo po letu 2013. Namreč dejstvo je, da so nekatere države že veliko dosegle in teh držav ne smemo ponovno obremenjevati z ukrepi, ki drugoč še niso bili uvedeni se pa z vami močno strinjam in morda se lahko kasneje osebno pogovoriva. Namreč gre za poenostavitev na skrižne skladnosti. Veliko držav ima le malo razumevanja za to. In sicer to, da se področje na skrižne skladnosti ponovno sankcionira. Tukaj imamo neka strokovna pravila, neko strokovno področno pravo in mislim, da tukaj ne smemo nikogar dvakrat kaznovati. To ne bi bilo prav, zato upam, da boste tukaj kaj naredili. Se pa strinjam z vami, da si želimo močno in zdravo kmetijstvo, želimo si varovati okolje. Kar pa zadeva trajnost, dejstvo je, da beseda trajnost prihaja iz kmetijstva in gozdarstva od nikoder drugje. To so namreč družine izvajale leta in stoletja in sicer želeli so, da bi zapustili svojim sinovom in otrokom zemljo in gost v vsaj takem stanju, kot so ga prejeli. In zato se mi zdi, da si vsi skupaj želimo trajnostno kmetijstvo in upam, da bomo dobro skupaj sodelovali in upam tudi, da boste vi imeli razumevanje za kmetijstvo. Hvala lepa. Grazie Albert. Hvala Albert. Gospod Papastamkos. Hvala, kjeri predre, se je na evkaristiso, to kjeri je Pitropo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala za vse informacije, ki ste nam jih danes posredovali. Hvala lepa pa tudi za vašo angažiranost v zvezi s tem dosjejem, torej glede prihodnosti SKP-ja. Popolnoma se strinjam z vami. Seveda potrebujemo neke vrste revolucijo, če smem tako reči. Ampak mislim, da je zelo pomembno upoštevati tudi cilje, ki jih imamo in odnose, ki obstajajo. Gospod Deso bi povedal eno. Eno je biti kmet v Evropi in imeti 50 hektarjev. Drugo pa je biti kmet in imeti 2 hektarja poleg neke službe. Torej, imamo površino kot kriterij. Potem pa so tukaj še drugi prejemki, ki jih dobivajo nekateri kot neposredna plačila od Evropske unije. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak tudi to je treba upoštevati. Gospod komisar, seveda je zelo pomembno, da podpiramo tudi same podlage. In ozelenitev je seveda zelo pomembna stvar, to je zelo pomemben cilj skupne kmetijske politike, vendar pa imamo pri skupni kmetijski politiki še eno razsežnost. In sicer gre za tako imenovano zunanjo geografijo na svetu, namreč nismo sami. Dejstvo je, da imamo mm, svetovno konkurenco. In če želimo mi nadalje ozelenjevati. Se moramo zavedati, kaj počnejo tudi drugi. Če bodo drugi nadaljevali tako kot sedaj, bomo mi nazadovali, kar zadeva konkurenco na področju kmetijstva. To moramo upoštevati in se tega zavedati. Pa še nekaj. Ambiciozni cilji zahtevajo tudi ustrezna finančna sredstva. Ne moremo si zastavljati ambicioznih ciljev in potem reči jutra ali pojutrišnjem, da imamo primankljaj v proračunu Evropske unije sedaj nalagamo skupni kmetijski politiki novo poslanstvo, tako kot recimo v tem primeru, ko govorimo še o okolju, potem je to treba upoštevati tudi pri proračunu. In če zaključim, ukrepe, ki jih predlagala komisija. Rekli smo, da je potrebno ponovno spostaviti ekološko ravnovesje, tu so različni drugi vidiki. No, tukaj je dejstvo, da so ta merila, da so ti cili izziv tudi za naše podnebje. Vedeti pa moramo, da je podnebna realnost na severu posem drugačna kot na jugu. In tega se morate zavedati, gospod komisar. Če navedem samo en primer, vinogradi ali pa oljčniki, naprimer, zakaj ti niso upoštevani. To je samo primer. Lahko morda se na hitro dotaknete tudi tega. Hvala lepa, gospod Pastamkos. Hosling, potem Tarabela. Ja, gospod komisar, lep pozdrav, hvala lepa, da ste prišli in da se želite vključiti v ta dialog. Izjemno pomembno je, da okolje in kmetijstvo tesno sodelujeta in zato me tudi veseli, da imamo nekatere skupne pobude okrog stvari, o katerih se strinjamo. Kmetijstvo je dejansko treba zvajati tako, da ne pridemo nasprotje z okoljem. Cili 2020 pravijo, da mora mm, kmetijstvo prav tako prispevati k omejevanju podnebnih sprememb. In če si pogledamo bilance, potem mislim, da je ta odstotek bistveno višji, kot je zapisano v dokumentih. Namreč dejstvo je, da z um, uvozom živil dejansko izkoriščamo tudi bogatstva in resurse, ki jih pri nas ni. Mislim, da bi to morda morali tudi pri nas upoštevati v naši energetski bilanci. Rekli ste nagraditi na mesto kaznovati. To se mi zdi pravo izhodišče. Ne želimo. Če nekdo recimo reče, da želi biti plačan za svoje delo, seveda ne moremo nikogar kaznovati, vendar pa moramo tukaj ustrezno diferencirati. Če vemo, da obstaja trend za industrializacijo, potem moramo vedeti, da se srečujejo industrializirane države z okoljskimi težavami in tudi biotska raznovrstnost predstavlja nerešen problem v industrializiranih državah. In zdi se mi, da je to velik pritisk za to, da se v kmetijstvo kaj spremeni. Ampak, kot rečeno, mi moramo ustvariti spodbude za to, da bomo nagrajevali okolju prijazno vedenje dotaknil bi se še nečesa, kjer se mi zdi, da moramo razmisliti o naši politiki. In sicer gre za biogoriva. Mislim, da so cilje Evropske unije na področju biomase napačno zastavljeni. Dejstvo je, da smo prišli v konflikt med proizvodnjo prehrane in proizvodnjo biogoriv. To, ta proizvodnja ni trajnostna in tu je treba zadeve korigirati. Popolnoma se strinjam z vami, da moramo spodbujati kmetijstvo v tistih regijah, ki jih želimo ozeleniti. To mora biti bistvo kmetijske politike. Kajti zelena območja so pomembna za vezavo oglikovega dioksida, In zato moramo videti, kako lahko aktivno spodbujamo tudi recimo gorata področja. Zelo pomembno je, da ostanemo v dialogu in ne nazadnje, da tudi skupaj sooblikujemo cilje. Včasih prihaja do nekako umetno nastavljenih konfliktov, kajti mislim, da lahko novo kmetijsko politiko izvajamo samo, če bomo imeli podporo mnogih javnih skupin, ki delajo skupaj na tem, zato da bomo prišli do kmetijstva, ki bo pravično do okolja in da bomo tudi namenili ustrezna sredstva. In mislim, da moramo v dobre namene zagotoviti tudi ustrezna sredstva. To je zelo pomembno tudi za prihodnost kmetijske reforme. Hvala lepa. Grazie, Mart. Hvala, Martin. Mark Tarabella. Monsieur le commissaire, je, je vais me permettre de faire référence. Gospod komisar, Če smem, bi se obrnil na vaše prejšnje področje in sicer raziskave med 2000. V prejšnjem mandatu ste bili odgovorni za raziskave. Prispevali ste k sedmemu okvirnemu programu za raziskave. Ena od tematskih prednostnih nalog je bila kmetijstvo. Pri izvajanju sedmega okvirnega programa smo upoštevali okoljska in razvojne prednostne naloge, govorili ste o vodi, o ogliku, vse to ste omenjali. Govorili ste tudi o tem, da bi zmanjšali svojo odvisnost od rastlinskih beljakovin in tako naprej. Tudi v zvezi z okoljem imamo pomembne naloge. Zanima me, kakšno vlogo bo do raziskave igrale v okvirnem programu, kajti želimo si bolj spoštovati okolje. Kako lahko povežemo raziskave in sedmi okvirni program? Kako bi lahko to povezali z večjim spoštovanjem do okolja pri SKP? Hvala. Hvala. Mark Žozebove, potem pa Luiska Polesantos. Eh, Gospod komisar, Vaša predstavitev je bila zelo zanimiva in zelo konstruktivna. Mislim, da ste šli tudi v pravo smer. Nekaj pa obžalujem. Vsakič, ko imamo komisarje na obisku kar za povrstjo, mislim, da bi morali imeti tri. Imamo kmetijstvo, okolje, zdravje, potroš, zdravje in potrošnike in tako naprej. Zdi se, da govorimo vedno o istih stvareh. Mislim, da moramo sistem spremeniti. Imamo prave okoljske probleme. Govorimo o resnih problemih. Resno moramo s prstom pokazati na tiste, ki so odgovorni za to. To so petrokemična industrija, industrija pridelave pesticidov ter gensko spremenjeni organizmi. razmere oziroma situacija se morda včasih zdi nejasna, ampak jasno moramo povedati, kako stvari stojijo. Industrijo pesticidov in GSO-jev moramo spraviti pod nadzor, nekaj moramo spremeniti. In še nekaj. To je v zvezi s trgi. Skupne kmetijske politike ne bomo ozelenili. Sami mislim, da se moramo spopasti tudi s trgom. Jasno moramo povedati, da kmetje delajo poklicno delo, da je to delo tudi ustrezno plačeno, zato da bodo oni začeli ščititi okolje. Vedno spodbujamo ljudi, da proizvode prodajajo po najnižji možni ceni, ker bo to spodbujalo proizvodnjo in tako naprej. Če bomo še naprej to delali, potem ne bomo imeli SKP-ja, ki spoštuje okolje. Strinjam se s tem, kar ste povedali v zvezi s konkurenčnostjo, vendar iti moramo še naprej. Gospod Des je povedal, da napredka ne dosegamo, ampak mislim, da smo zelo izboljšali stopnjo produktivnosti. Mislim, da nima smisla, da bi povečali proizvodnjo tukaj v Evropi, medtem ko se na jugu sredozemlja pojavlja dumping. Kar zadeva trg, če želimo ozeleniti SKP, v redu, vendar. Poskrbeti moramo za to, da bomo združljivi oziroma da bomo v to vključili tudi uvoze. Velike težave imamo z svetovno trgovinsko organizacijo tukaj. Poskrbeti moramo, da Evropa kmetijstva ne bo več obravnavala kot nekaj, kar je mogoče uravnotežiti z drugimi sektori. S tem se moramo spopasti. Hvala. Grazie, José. Luis Capola Santos. Hvala, Luis Capola Santos. Obrigado, senhor comissário, também queria... Hvala lepa, gospod komisar. Tudi sam vas želim tukaj pozdraviti v imenu skupine socialistov. kmetijstvo in okolje. Zdi se, da sta to nezdružljiva koncepta, oziroma tako je vsaj bilo v preteklosti. Dobro se spomnim, ko sem začel svojo kariero na minister, Ministrstvu za kmetijstvo na portugalskem. Uporabljali smo kazalnik intenzivnost uporabe, naprimer za gnojila in druge kemikalije, zato da bi izboljšali kmetijstvo, kmetijsko proizvodnjo. Šele v zadnjih 20 letih smo videli, da sta kmetijstvo in okolje povezana. Gre za dopolnjujoča se koncepta, mislim, da ne bi smeli jih postavljati na različne bregove. Moje mnenje je, da bi morali v tej smeri tudi nadaljevati. Razprave, ki jih imamo sedaj o prihodnosti SKP, morajo prav tako iti v to smer. Zaščita okolja in varovanje ter spoštovanje okolja mora upoštevati tudi to, da je treba zaščititi prihodke kmetov in da poskrbimo, da bo kmetijstvo in kmetovanje ustrezen in dobičkonosen posel tudi v prihodnosti. Seveda moramo zaščititi prst, biotsko raznovrstnost, kakovost vode, trajnost gozdov, proizvodnje energije in tako naprej. Odločitve moramo sprejeti tudi v zvezi s podnebnimi spremembami. Vse to je treba vključiti v SKP. Upoštevati moramo tudi ceno nafte. Vse bolj vidimo, da bi zelena SKP skupaj z ustreznimi finančnimi sredstvi bila ključnega pomena za vse naše državljane. Ne gre za to, da bi poskusili samo odgovoriti na pritožbe svojih državljanov. Ne, zaščititi moramo kmetovalce in tudi državljane v prihodnosti. Samo tako bomo poskrbeli, da bo tudi naš svet v prihodnosti zaščiten. Skupina socialistov preučuje SKP, vključno z vsemi kmetijskimi in okoljskimi vidiki. Zavezani smo k tej temi, vendar poskrbeti moramo, da bomo konsistentni in da bomo ravnali sorazmerno z velikostjo problema. Prav tako moramo poskrbeti, da bodo kmetje dobili ustrezna plačila. Hvala. Hvala lepa. Herbert Hoffman, potem pa še podpredsednik. Si. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod komisar, da ste prišli k nam. In da ste nam predstavili to temo, o kateri se sedaj pogovarjamo z drugega vidika. Tisto, kar me je čudilo in tisto, kar me nasplošno zelo čudi v tej celotni razpravi glede ozelenitve kmetijstva oziroma bolj okolju prijazno kmetijstvo. Torej, tisto, kar me čudi, je to, da ste tudi vi komaj da omenili instrument, ki je pravzaprav dejansko instrument par excellence, to so prostovoljni okoljski ukrepi. To najdemo v drugem stebru, to imamo že približno 20 let in imamo celo vrsto primerov v Evropski uniji. In ti primeri kažejo, da ta instrument izvrstno deluje. Obstajajo pa druge regije, Albert Des je to omenil, kjer se to sploh ne obnese. To so države, ki ne ponujejo kmetijskih programov in kjer seveda kmetje ne morejo uporabljati teh inštrumentov. Če si pogledamo izdatke države, vidimo, da je odnos med tistimi, kjer države največ naredijo in tistimi, kjer najmanj naredijo, to razmerje je 1 proti 20. In če govorimo o bolj zelenem kmetijstvu, potem se mi zdi, da mora biti izhodišče to, kje danes sploh smo. Če dam primer iz moje regije, tipične gorate regije, in če bi tam uporabili ta vaša razmišljanja, omenili ste nekatere stvari, ki naj bi jih premestili v prvi stebr kot nek eh, obvezni screening to bi potem ne moglo biti več izplačano v okviru drugega strba kot prostovoljen ukrep. In tu se dotikam tega, kar je povedal poročevalec, gre za regije, kjer imajo dejansko historičen izračun premi. In v tem primeru bi to ne moglo v prvi stebr. Dejansko bi kmetje izgubili svoj program in ne dobili nič več. In bi dejansko izstopili iz tega. To pomeni, ne samo, da niso nič dosegli, ampak da je bil narejen celo korak nazaj. Tako da govorimo o, o zelenitvi, bi si morali pogledati, kakšno je stanje trenutno v državah, kakšen je izhodiščni položaj posameznih držav in mislim, da bi se izplačalo razmisliti o tem, ali ne bi bolj poskrbeli Za neko prostovoljno pot, kot rečeno, v Evropi imamo kar nekaj primerov, ki nam lahko služijo kot najboljše prakse, iz katerih bi se lahko naučili, kako lahko kmetijstvo naredimo bolj zeleno. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa še podpredsednik Polcom. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar man plötsligt talar om jordbruket. Zelo me veseli, da govorimo o kmetijstvu kot o naravnem bogatstvu. Namreč do sedaj je bilo govora o kmetijstvu in gozdarstvu zgolj kot nekem bremenu. In sedaj pa vidimo, da velik del rešitve za to problematiko leži v tem, da začnemo bolj resno jemati tako kmetijstvo kot tudi gozdarstvo. Gospod komisar je sam dejal, da moramo videti celotno sliko, da moramo pridobiti neko pogled, da potrebujemo celostno razpravo, zato da bi ugotovili, kako izgledajo posamezni koščki v tem puzlu. Dejstvo je, da moramo zajeti celoto in poznati razmerja med posameznimi elementi. Celota je zame zelo pomembna in to vedno znova prehaja v pozabo. Namreč vedeti moramo, da ljudje bežijo z podeželja vemo, da ljudje bežijo v mesta, to se dogaja po vsem svetu. In ta trend se vse bolj pospešuje. Več kot polovica prebivalcev dan danes že živi v mestih. Zelo pomembno je zato, da ostanejo tudi bolj podeželske regije žive da bo tudi tam omogočeno življenje, zato da bi na nek način omejili ta beg v mesta. In to je morda še pomembneje za države tretjega sveta kot za Evropo. Dejstvo je, da dan danes ne upoštevamo vseh teh izhodišč. Pred očmi moramo imeti recimo samo to, koliko tovornjakov pripelje vsak dan v mesto Brusel. Kam peljejo potem ti tovornjaki? Kam odpeljejo? Na to vprašanje nimamo odgovora. Dejansko moramo razmišljati tudi o bioloških odpadkih, ki tukaj nastanejo. Namreč tudi ti biološki odpadki morajo biti odstranjeni iz mest. In tudi to je zelo pomemben argument, ki o njem moramo razmišljati. Namreč kako čim bolje vzpostaviti ta krogotok, ta biološki organski krogotok. Potem je zelo pomembna tudi plodnost tal. Tla moramo ustrezno gnojiti. Zato to, da bomo s tem zaščitili tudi podtalnico. Zato lepo prosim, opravimo neko celostno razpravo o celotni sliki, zato da si bomo ustvarili celotno podobo in da se ne bomo zatikali zgolj ob detajle. Hvala lepa. Podpredsednica Polsonova, sedaj pa Giovanni Lavija. Hvala lepa. Obračam se na komisarja Potočnika. Ne toliko kot na komisarja pristojnega za okolje, pač pa bolj kot na člana kolegija komisarjev. In sicer obračam se nanj s temo, s katero se bo komisija morala soočiti. Namreč gre za proračun za SKP. To je zelo občutljiva tema. Namreč o novih finančnih perspektivah. Že nekaj časa je govora oziroma krožijo dokumenti s tem v zvezi. Še preden smo dobili nov kolegi komisarja, smo videli neuradni dokument, tako imenovani non-paper, kjer naj bi zelo zarezali v proračun. Danes imamo dopis, ki so ga poslali premijeji, pet premijejev, ki si prizadeva za to, da bi nov proračun ne zrasel bolj kot za en odstotek. V tem kontekstu želim spomniti sebe, kolege in komisarja, da je skupna kmetijska politika predvidena z ustanovnimi evropskimi pogodbami. To je politika Evropske unije in jasno je, da ne moramo niti razmišljati o prihodnosti Evrope, ne da bi se nadaljevala močna skupna kmetijska politika. Danes zahtevamo od SKP, da poseže na novih področjih, ne samo, da mora zagotavljati oskrbo z živili, varno oskrbo z živili za evropske državljane. Poleg tega želimo, da SKP v večji meri ohranja okolje, zagotavlja javne dobrine. Z drugimi besedami, SKP nalagamo nove pomembne izzive. Ampak ne moremo si predstavljati, da bomo po eni strani od kmetov zahtevali več, po drugi strani pa jih bomo izpostavljali vse več ukrepom mednarodne konkurenci, ker moramo podpirati države v razvoju, zato da bodo te države lahko izvažale v Evropo. Mislim, da ne moremo vsega tega zahtevati od kmetovalcev, po drugi strani pa jim rezati sredstva. In zato želimo, da da bi v novih finančnih perspektivah, v novem večletnem programu, na novo razdelili sredstva. V tem odboru smo že povedali in tudi izglasovali nov finančni okvir ne more predvideti manj sredstev za skupno kmetijsko politiko v primerjavi s tem, kar se namenja danes. Še drugi, bolj obrobni vidik, kajti vem, da časa ni dosti, zato bom počasi zaključil. Gre pa za razmerje med eh, kmetijstvom in okoljem. Če se navežem na to, kar je povedal kolega Albert Des. Povedal je, da je položaj v Evropi izjemno raznolik. Imamo države, ki sploh niso aktivirale okoljskih ukrepov. Po drugi strani pa imamo države, ki so te ukrepe zelo aktivirale in za nje porabile 40 odstotkov vseh um, kmetijskih prihodkov. Na začetku je bilo govora o ozelenitvi prvega stebra. Pozorno poslušam razprave v tem parlamentu in zdi se mi, da je ta parlament um, da ta parlament nasprotuje zapletanju, želi si poenostavitve. Zakaj ne bi razmišljali o tem, da bi pravzaprav še bolj homogenizirali drugi steber? Nepomembno je, ali se pogovarjamo o 20, 30, 40 odstotkih, ampak potrebovali bi neko obvezno kvoto, ki bi se namenjala okolju. Na ta način ne bi bolj obremenjevali prvega stebra s še dodatnimi obveznostmi, po drugi strani pa bi dejansko poskrbeli za to, da se bodo ti ukrepi v vseh državah izvajali. Hvala. Hvala, Giovanni Lavija, gospod Reimers. Hvala lepa. Najprej naj povem, da je za okoljsko in kmetijsko politiko zelo pomembno to, da se ne prepustimo pregretim čustvom, ki izvirajo iz um, nečesa pravkar doživetega, pač pa potrebujemo čiste podatke in šele potem lahko dejansko potegnemo zaključke za našo zakonodajo. Če si pogledamo, bi morali proizvajati vse več živil, obenem se bolj ščititi okolje. Vendar pa moramo biti pozorni, da ne ustvarimo tukaj nasprotja, pač pa da oboje lahko gre z roko v roki. Če si pogledamo, več sodobne tehnologije, več znanosti moramo uvesti, več izobraževanja v kmetijstvu. Možno bi bilo, da bi dejansko dosegli ta napredek, tako da bi lahko delali z roko v roki, ne pa eden proti drugemu. Tisto, kar mi je zelo pri srcu, pa je tudi to, da prenehamo govoriti to, da je velikost dejansko kriterij za ozelenitev. Mislim, da to nikakor ni pomembno. Pomembno je, kako nekdo dela in kako ravna kmet sredstvi, ki jih ima. To je najpomembnejše najpomembnejše, ne toliko velikost mm, neke kmetije. Potrebujemo skratka čiste podatke, ne smemo delati na podlagi nekih predsotkov, kajti to bo sedaj podlaga za kmetijstvo. Kmetijstvo pa je mm, dan danes postalo zelo občutljivo. Hvala lepa. Hvala, gospa Reimers. Dačana Sarbo. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Întrebarea mea este legată de producția de bio. Hvala lepa, gospod komisar. Vprašanje imamo v zvezi z biogorivi. In v zvezi z porastom izpustov CO2. -ja. Kaj menite o hipotezi o deset odstotkih? Do leta 2020 naj bi dejansko prišlo tudi do negativnega vpliva naj bi torej prišlo do povečanja in ne padca v izpustih. Hvala. Gospod Lonč, eno vprašanje še, čisto na koncu. Korenček ali palica, gospod komisar? Vsi iščemo načine za to, da bi našli nek izid, ki bi koristil vsem, tako okolju kot kmetijstvu, biotske raznovrstnosti in tako naprej. Ampak na dva načina lahko priženeš osla. En način je, da ga kaznuješ, da vzamemo na skrižno skladnost, vzamemo plačila, če ne gre za združljivost in tako naprej. Vendar imamo tudi drugi način in sicer s pozitivno stimulacijo, zato da bi lahko, lahko uporabili dopolnilna plačila. Zanima me torej, kakšno je vaše mnenje v zvezi z vprašanjem korenčka ali palice. Grazie onorevole Velage. Mi...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 tudi iz vaše, vaše države, vašega okolja. Obstaja veliko administrativnih težav, ki so povezane s kmetijskimi težavami. Dejali ste tudi, da pričakujete podporo za kmetijstvo. Morda bi lahko dejali nekaj več o tej tematiki. Morda bi lahko ponudili nekaj predlogov, kako bi lahko dosegli politiko, ki bi podpirala kmetijstvo in ga ne ovirala. Najlepša hvala. Hvala lepa, Mišel. Gospod komisar Janez Potočnik. Upam, da ste dobili široko sliko o stališčih v tem odboru, o tem, na kaj je ta odbor občutljiv in zahvaljujem se kolegom za svoje prispevke. Sedaj imate možnost, da odgovorite. Izvolite, gospod komisar. Thank you. Uh, thank you for, uh, your hvala, hvala za vaše prispevke. Hvala pa tudi za možnost, da lahko svoje stališča pojasnim nekoliko bolj podrobneje. Najprej bi rad pojasnil situacijo okoljskih politik iz mojega stališča. Gre za poenostavljen pogled, a kljub temu. Povedal bom, kako sem problematiko videl pred mandatom in kako jo vidim sedaj. V Evropski uniji obstaja veliko politik in predpisov, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in okoljem. Obstajajo dobra, dobra, dobra ogrodja in dobre politike. Ne želim začeti sedaj debate, ki se nanašajo na moje stališče, na moje področje. Ampak to je osnovno stanje. Kako je prišlo do zakonodaje? Vsaka industrijska eh, dejavnost se je razvijala po svoje. Nihče ni upošteval druge dejavnosti, a kljub temu pa smo prišli do situacije, ko smo videli, da imamo skupne težave, slab zrak, slabo vodo. To moramo spremeniti. Ravno zato smo začeli uvajati zelo močno okoljsko zakonodajo. Do nje smo prišli s konsenzom. Je bilo to morda korak predaleč? Želimo morda stopiti korak nazaj? Seveda lahko zopet vedemo zakonodajo, ki je bila že, po, že v osnovi konfliktna morda bi morali, oziroma morda bi lahko nekatere politike zavrteli nazaj, jih razveljavili, sedaj moramo vključiti okoljske komponente čim močneje v druge aktivnosti. Zelo pomembno je, da razumemo, kako se na ta način izognemo poznejšnjim težavam in težavam, ki bodo povezane z težavami, ki jih že poznamo in so morda skrite. Tukaj lahko govorimo o težavah z SKP in z, z okvirno direktivo o vodah. To moramo izvajati od leta 2012 naprej. Vse države pa morajo v leta 2015 dobre vode, kvalitetne vode. To je evropsko pravo. Če ne bomo razumeli tudi ko govorimo o transportu, o okolju, o kmetijstvu, če ne bomo razmišljali povezovalno, potem menim, da delamo veliko napako. Zagotavljam vam, da, čez pet, let bo, da bo čez pet let, in to bomo videli, kaj ti prišlo bo do težav, do nas križi, videli bomo, da bo prišlo do konfliktov. To bo težja pot in Zato se želim izogniti konfliktom v prihodnosti, ki jih vidim že danes. Mislim, da glavna politika in tukaj ne govorim o proračunskih težavah, kajti proračun je 2,2 ali 2,3 2,3 milijarde za 7 let. Proračun je dovolj velik. A ne želim si okoljskega proračuna. Po mojem mnenju bi bila to napaka. Skozi kmetijsko politiko moramo povezati dve točki, dva cilja. To je naša, naš osnovni cilj in zato zagovarjam ta širok pristop. Veliko od vas je omenilo države članice. Kako nekatere države članice stvari izvajajo bolje kot druge. To je dejstvo. Zelo kontroverzna situacija, čeprav je to zelo kontroverzna situacija, pa jo moramo popraviti. Države, ki so danes najboljše pri izrabljanju druge, v drugem, kmetijstvo v drugem stebru, imajo tudi dober uspeh v prvem stebru. Moja logika je predvsem zelo preprosta. Sprva je obvezno za vsakega kmeta v Evropski uniji. Torej, moja logika je takšna. Če od vsakega izmed vas dobim en evro, bom na to imel v celotni Evropi 500 milijonov evrov, kar je razlika. Če od vsakega kmeta vzamemo majhen delček, torej če bi bilo to obvezno, potem bi, bil, bi imeli skupaj velik vpliv, rezultat bi bil zelo velik. Seveda sem bil zelo jasen, ko sem omenjal, zakaj bi morali okrepiti drugi steber v prihodnosti. Po mojem mnenju bi bilo zelo pomembno, da bi storili ta korak, kajti sedaj imamo edinstveno zgodovinsko priložnost. Po mojem mnenju še nikoli nismo bili tako blizu uresničenju teh ciljev. Če pa si ta vprašanja ogledamo in seveda si jih na ta vprašanja gledamo iz nasprotnih stvari, strani, potem moramo sprejeti dejstvo, da je bio, biotska raznovrstnost v Evropi v velikih težavah. Biotsko raznovrstnost izgubljamo zelo hitro. Zato sem omenil, da so lani države članice sprejele zelo stroge zaveze. In skupaj bomo skušali vse te težave tudi nasloviti. Sprejeti moramo močne zakone, ki bodo spodbujali biotsko raznovrstnost. Podobno je z vodo. Vsi vemo, da bo voda v prihodnosti zelo pomembna. V četrtek ali petek sem bil v Grčiji in 80% vode porabijo v kmetijstvu. To ni dobro. to povezavo moramo, zelo, moramo vzeti zelo resno, kajti to je velika težava. Gospod Des je zelo dobro povdaril, da moramo pri tem pridobiti naklonjenost kmetov. Moje mnenje ni, da bi se postavili nasprotno stvar stran od kmetov, kajti konflikt nikoli ni dober. Na ta način ne bomo napredovali. Moramo biti jasni, da spoštujemo in, in pozdravljamo napore kmetov, kajti kmetje nas oskrbujejo s hrano. Ne smemo se zgolj boliti za okolje, ampak jim stopiti naproti in jim pokazati, da smo na isti strani. Če se strinjamo, da je večina zemlje v rokah kmetov in če se strinjamo, da moramo ohraniti načela biotske raznovrstnosti, potem vidimo, da je pravzaprav to že dejansko stanje. Kmetje opravljajo delo, ki je potrebno za vse. Mi pa jih plačujemo, da to javno delo opravljajo, kajti brez njih tega dela ne bi bilo. Bilo je tudi veliko vprašanj o proračunu in o vrčevalnih ukrepih. menim, da je nažalost situacija s proračunom takšna, kot je. O tem ne moremo veliko debatirati. Moramo mi se biti na jasnem. Ta strategija, ki ima več pristopov oziroma s katero naslavljamo več težav, je edina, s katero bomo lahko rešili te težave, s katerimi se soočamo. Najti moramo nove inovativne načine financiranja, o tem si moramo biti na jasnem. Ampak tudi, ko govorimo o sredstvih za raziskave in razvoj, moramo vedeti, in tudi sam sem takšnega mnenja, da ne smemo primerjati financiranja kmetijstva in financiranja drugih področji. To ni pošteno. Sami smo odločeni, da mora financiranje evropske kmetijske politike iti skozi proračun, skozi evropski proračun. To je dejstvo. Sistem financiranja od nas to zahteva in menim, da je to nekaj, kar moramo vsi razumeti. Sploh mi, oziroma vi tukaj v odboru za kmetijstvo. Morate to razumeti. Sam menim, da je to zelo pomembno. Ester je že dejala, tudi gospod Hausling je dejal podobno, da strategija korenčka in palice pravzaprav spremlja stvari, ki sem jih omenil na začetku. Če si pogledamo pot integracije, potem hodimo bolj po poti korenčka. Kot pa, če bi šli do ciljev implementacije naravnost. Danes obstaja nekaj držav članic, ki imajo težave z izvajanjem naših direktiv. Tudi, tudi direktiva je del zakonodaje in treba jo upoštevati. Moramo upoštevati zakonodajo in moramo gledati, kolikor se da daleč v prihodnost ta prehod iz več korenčka na palico bi bila morda koristna za vse nas. Raziskave vode oziroma raziskave o vodi bodo zelo pomembne. Ko sem bil pristojen za politiko 7, sem bil mnenja, da moramo tudi to dejavnost vključiti kar se da močno v našo strategijo. Bila je ena izmed desetih stebrov. Največ raziskav smo seveda upravljali v, pri prevozu, pri razvoju. Sam sem se zelo zauzemal za biotsko ekonomijo, ki temelji na, na znanju. Če želimo v prihodnje dobro sodelovati na področju raziskav, potem je to obvezno. Gospod Bov, bove, se upravičujem. Da bi pripeljali nad sem več komisarjev, sam nisem proti temu, To, da poskušam vam razloči, razlo, razložiti, kaj delam. Delo z drugimi komisarji, kat, z, z katerimi sodelujem, je zelo pomembno. Vedno iščemo kompromise. Tudi skupno pismo nam pravi, da znotraj komisije ni razlik. Seveda se ne strinjamo z vsem oziroma glede vsega. Toda, ko prihaja do sprejetja sklepov, potem smo pripravljeni izdelati kompromis. Več razlik boste našli druge, kot pa v komisiji. Trgovinski sporazumi in svetovna trgovinska organizacija sta zelo pomembni tematiki. Strinjam se, da bi morali tudi v kontekstu Merkosurja izboljšati našo strategijo, izboriti si moramo oziroma poskrbeti moramo za več medsebojnih trgovinskih sporazumov z našimi trgovinskimi partnerji, s komisarjema Čološom in von Hohtom. Smo se pogovarjali tudi o tem. Na tem področju še delamo, zato ne morem omeniti več podrobnosti, a kljub temu vas obveščam tudi o tem. Zaščita prihodkov kmetov, seveda. Skoraj da si ne upam govoriti naprej. Z gospodom Santosom se zelo strinjam, z njegovim, strinjam se z njegovim prispevkom in tudi naše, naše preverjanje, je, bilo, je prišlo do istega cilja. Prostovoljni prispevki in ukrepi. Če imamo zakonodajo in zakonodajo bomo imeli na več področjih, če imamo zakonodajo, potem na koncu ne bo vprašanje, ali se, ali se želite o njej pogovarjati ali ne. To bo obvezno sami moramo poskrbeti za to, da bo prišlo do, do nakazovanja denarja naprej. In pogodba me obvezuje, da, se, da to delam na ta način, to moram spoštovati. V principu nisem nikoli proti prostovoljnim dejavnostim, a danes imamo tukaj možnost in priložnost, da povemo, da nas je prostovoljno delo pripeljalo sem. V veliko državah članicah se to ne izvaja pravilno, zato moramo to narediti obvezno oziroma poskrbeti, da bo to obvezno. Naslednje vprašanje ohranjanje prebivalstva in življenja v podeželskih območjih. Tudi z vami se zelo strinjam. Ta tematika mi je zelo blizu in zelo me boli, ko vidim, koliko hrane odvržemo v Evropi. Na leto odvržemo 179 kg hrane na prebivalca. To je kar pol kg na prebivalca na dan. to me zelo boli. To, zato uporabljamo še dodatne napore, recikliramo, oh, uh, eh, vrčujemo z elektriko in pravzaprav želim tukaj poskrbeti za čim boljše izrabljanje vseh omenjenih resursov. Gospod Lavija. Vas že vidim. 24. Omenili ste vprašanja proračuna. Menim, da sem to že razložil, razložil sem svoje mnenje, zato o tem ne bo bolj podrobne diskusije. Želim vam posredovati sporočilo, da ne vidimo financiranja SKP-ja kot nekaj samoumevnega. Toda v tem pogledu sem zelo se za, za, za, zazemal za to, da bi zelenitev prvega stebra bila pravzaprav samoumevna. Vse to bo delovalo vaš prid, kajti javnost zelo, je zelo naklonjena procesom zelenitve. Gospa Reims, tudi z vami se zelo strinjam. Omenili ste tri pomembne sektore, s katerimi se tudi sam strinjam, torej tehnologija, razvoj in raziskave. Včasih nimamo dovolj sredstev, a vseeno se moramo potruditi. Tudi kar se tiče vprašanja o biogorivih, vam moram povedati, da imamo sarbo. Ja, tudi vprašanje predtem se je nanašalo na podobno temo. Torej, biogoriva. Ne morem dejati, da nimamo načrtov, kajti načrte imamo, Ta, cilje imamo. Debata v prejšnji sestavi komisije bila zelo intenzivna. Zavzemal sem se za nova biogoriva druge in tretje generacije. Biogoriva tretje generacije so zelo delikatna, moramo biti previdni in sistem biogoriv je za me obvezen. Kako bomo nadaljevali? Mislim, da bomo 2012 znotraj komisije preverili naša mnenja in razvoj dela sedaj o tem ne morem povedati več, a sam menim, da je pristop do biotskih, se obračujem, do biogoriv trajnosten. Na podlagi tega se bomo odločili, kako bomo tudi nadaljevali. Sam menim, da bodo biogoriva v prihodnosti igrala veliko vlogo, a stabilnost je tista mejna črta, po kateri moramo Eh, ločiti zadeve. Mislim, da je moj odgovor zajel tudi vaše vprašanje. Menim, da smo pravzaprav izkoristili priložnost in priložnost bomo še bolj izkoristili. Ta priložnost bo koristila vam, pa tudi meni. Ponujam vam roko sodelovanja in upam, da jo boste sprejeli. Najlepša hvala. Grazie, grazie. Hvala lepa, res hvala, dragi komisar Janez Potočnik. Hvala ne samo za to, kar si povedal, ampak tudi kako si to povedal. S tem si pokazal občutljivost, dovzetnost za kmetijstvo. Izzivi, ki so pred nami, so tako zapleteni izzivi, da zahtevajo trud od vseh nas. In predvsem hvala lepa, da si prišel k nam v odbor za kmetijstvo in da si nam predstavil svoje poglede na skupno kmetijsko politiko. Naj te obvestim, ta odbor bo pripravil poročilo na lastno pobudo, zlasti kar zadeva prehrano oziroma živila, ki gredo v odpadke in še enkrat bi se ti rad zahvalil za tvoje sodelovanje. Samo eno minutko, dragi kolegi, da se poslovim od komisarja, potem pa nadaljujemo, ker imamo zelo natrpan dnevni red. Hvala lepa vsem.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 Nadaljujemo s točkama 4 in 5 dnevnega reda. Seveda jo bomo obravnavali skupaj. Scheme kakovosti kmetijskih proizvodov in sprememba uredbe sveta številka 1234 skozi 2007 o tržnih standardih. Poročevalka Garcia Perez nam bo predstavila svoje poročilo o obeh predlogov sprememb, ki tvorita svežen o kakovosti. Gre za enega najpomembnejših dosjejev našega odbora v novem zakonodajnem kontekstu po Lizbonski pogodbi. Zato moramo to obravnavati z kar največ pozornosti, zato da bo naš odbor poslal močno in dosledno sporočilo, kar je nujno za pogajanja svetom. Poročevalka Garcia Perez je prispevala pojasnila glede večine zakonodajnega dokumenta. Zagovarjala je tudi naše pristojnosti, predlagala je mnoge nove pojmo, kot so recimo gorski proizvodi. Kar takoj dajem besedo kolegici Garcia Perez, zahvaljujem se tudi predstavnikom komisije za prisotnost. Vest Lunen in gospa Parina sta prisotna. Opravičujem se za izgovorjavanje njihovih imen. Kasneje pa bomo imeli tudi razpravo. Rok za vložitev predlogov sprememb je 3. maj leta 2011 do 12. glasovanja v odboru za kmetijstvo bo potekalo 20. junija. Torej do 3. maja predlogi sprememb glasovanje 20. junija. Sedaj pa ima besedo gospa. Irache García Pérez, izvolite. Muchas gracias, señor presidente. No es la primera vez eh, que traemos a esta comisión el debate. Hvala lepa, gospod predsednik. Nismo prvič sedaj tukaj in ne razpravljamo prvič o tako imenovanem svežnju kakovosti. Imeli smo prvo izmenjav mnen na, oziroma o predlogu komisije in sedaj je prva priložnost, da razpravljamo o osnutku poročila, ki smo ga sedaj pripravili. Kakor smo že slišali, Mislim, da je predlog komisije s ciljem, da bi okrepili in poenostavili trenuten sistem, dober. Upoštevali so številne vidike, ki jih je parlament omenjal že prej v drugih poročilih. Vseeno pa določenih vidikov niso v celoti upoštevali in mislim, da bi te vidike morali vključiti. Pri pripravi tega poročila smo imeli več zaseden s komisijo in svetom. Sodelovali pa so tudi ustrezni sektori, zato da smo lahko pripravili uravnoteženo poročilo. Upoštevali smo, da moramo okrepiti sisteme kakovosti. Ob enem pa moramo poskusiti vključiti tudi določena vprašanja, določene vidike, ki jih predlog komisije ni upošteval. Poročilo, ki ga imate pred sabo, vključuje poenostavljanje, razvoj in okrepitev trenutnega režima. Uvajamo nove pogoje, ki bi zagotovili dodano vrednost za evropske proizvode. Vsi se strinjamo, da je standard za blaginjo in kakovost, ki ga morajo izpolniti kmetje, dejansko dodana vrednost za evropsko kmetijstvo to so koraki, ki so potrebni za to, da reklamiramo izdelke evropskih metov v Evropi in druge. Kakovost naših izdelkov je nekaj, kar bi lahko spodbujali še naprej in s pomočjo zakonodaje je mogoče ta cilj tudi doseči. Če si ogledate predloge spremem, ki jih je dobila komisija, mislim, da je najbolje, da si ogledamo samo tiste, ki so najpomembnejši. Kako sem že povedala, V tem odboru smo na to temo povedali že veliko. Zagotovljene tradicionalne specialitete. Mislimo, da bi to moralo veljati tudi za neobdelana živila. Določene tradicionalne metode proizvodnje obstajajo, ki niso omejene na določeno geografsko regijo, ampak proizvajajo izdelke, ki imajo dodano vrednost ali pa se pri tem uporabljajo posebne tehnike kmetovanja. Zato bi tudi to spadalo pod termin tradicionalna, tradicionalno jamstvo za specialiteto. V petem členu se strinjamo z opredelitvami, vendar v to bi vključili tudi opredelitev proizvodnih korakov v tretjem členu. Tako bi se izognili različnim tolmačenjem in zato mislim, da je dobro, če opredelitev vključimo. 12. člen, tretji odstavek, mislimo, da bi evropski simbol moral biti obvezen, ampak samo za tiste evropske proizvode, ki omenjajo ZOP ali ZGO. določena področja bi lahko ostala prostovoljna, nekatera pa morajo biti obvezujoča, kajti zagotoviti moramo informacije te podatke za evropske potrošnike in potrošnike drugije. GPS, ki accedan al registro komunitarno. ZOP in ZGO lahko imajo ustrezen logotip, če izpolnjujejo enaka merila kot izdelki zunaj Evropske unije. Izpolnjevati morajo torej enaka, enaka standarde kakovosti v okviru enotnega, S, enotne SOT. Vključujemo tudi izbirne kategorije, naprimer visokogorsko kmetijstvo ali otoški proizvod in podobno. V nadaljevanju lahko omenimo tudi izdelke ali proizvode iz govejega mesa. Prej smo imeli obsežno podporo poslanki bosnacev iz tega odbora, zato si želimo, da bi to vključili tudi v ta osnutek poročila. ZGO. Po eni strani bi morali imeti režim kakovosti, za ZOP in ZGO, po drugi strani pa bi morali imeti določene izbirne oznake, naprimer gorsko kmetijstvo. Imeti pa bi morali še en seznam oznak, ki bi bile vključene v enotno SUT. Merila za to bi bila seveda drugačna od tistih za ZOP in ZGO, vendar zakonodaja bi morala biti podobna naslov 5. Mislimo, da bi tukaj morali imeti odstavek o sestavinah in o tem, da bi ZOP in ZGO uporabili kot sestavine. Po našem mnenju bi komisija morala izvesti študijo na to temo. To pa smo omenili tudi v poročilu. Še nekaj je zelo pomembno. Ta sektor to že dlje časa zahteva in mislim, da lahko to podpremo, tako mi kot tudi številni drugi kolegice in kolegi v tem odboru. Namreč omemba potrošniških oziroma proizvodnih organiz organizacij oziroma organizacij proizvajalcev. Te bi morale imeti jasno opredeljeno vlogo pri pripravi smernica trg. 48. člen, tretji odstavek. Po našem mnenju obstaja možnost, da bi dosegli dogovor na to temo, čeprav ga zaenkrat še nismo dosegli, kar zadeva skupine proizvajalcev. Naj povem nekaj več na to temo. Veliko smo o tem razpravljali z organizacijami proizvajalcev. Predlog spremembe trenutno pravi, da ko govorimo o tem sistemu, to ne bo škodilo notranjemu trgu, a prav tako pa ne bo predstavljalo dodatnih ovir za dostop do trga. Komisija bo lahko kadarkoli odstranila ali umaknila dovoljenja za organizacije. Mislim, da je pomembno, da imajo organizacije proizvajalcev na voljo orodja Ne zato, da nazirajo samo količino izdelkov, ampak zagotoviti treba tudi ustrezen nadzor, drugače bi to lahko škodilo majhnim proizvajalcem. Jasno, smo opredelili, kakšna je vloga organizacije proizvajalcev, še posebej, kar zadeva nadzor količin. Določili smo tudi, kakšen nadzor, kakšno preverjanje mora izvajati komisija. kar zadeva uredbo o kakovosti. Nekaj zelo pomembnih točk, strinjali smo se s tem, kar je zahteval sektor. To so tudi točke, ki smo jih slišali v razpravah s kolegicami in kolegi v tem odboru. Dobro, sedaj pa standardi trženja. To je zelo pomembna tema in vsi vemo, da potrebujemo to uredbo v okviru Lizbonske pogodbe. Standarde trženja moramo uporabljati za tiste izdelke, ki nimajo svojih standardov trženja. Zaradi tega smo se spet vrnili nazaj k schemam kakovosti in oznakam. Mislim, da je to zelo dobro za standarde trženja. V pogovorih s komisijo se bo to prav tako zagotovo pojavilo. Namreč nihče ne želi odstraniti standardov ali jih razbiti. Ne. Glede na to, kakšno vlogo ima parlament tukaj, mislim, da bomo lahko dosegli dober rezultat v zvezi s to uredbo. Še nekaj zaključnih besed, zato ker si želim slišati tudi mnenje svojih kolegic in kolegov. Še na začetku sem povedala, da smo poskusili pripraviti poročilo, ki bo uravnovešeno, ki bo preučilo scheme kakovosti in upoštevalo tudi nove potrebe, ki so se pojavile v zadnjih letih. Zato prosim, kolegice in kolege, da pošljajo svoje prispevke. Ampak prosim vas, upoštevajte, da potrebujemo močan sistem. Ne želimo si oslabiti sistema, kakršen je sedaj. Zato vas prosim, da podate svoje prispevke. S kolegicami in kolegi sem seveda pripravljena na dialog in upam, da bomo dosegli dober rezultat. Sedaj pa bom poslušala vaše komentarje in upam, da bomo imeli dobro razpravo. Hvala. Zelo dobro, hvala lepa. Izvrstno opravljeno delo. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Ermer Dofman, potem Schmidt. Najprej Herbert. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalki za dosedaj opravljeno delo. Če si pogledam poročilo, pa tudi če upoštevam to, kar je pravkar povedala poročevalka, moram reči, da se v stranki EPP z mnogimi stvarmi strinjamo. Mislim, da gre za to, da se dogovorimo s kolegi in drugimi strankami še o nekaterih detajlih. Gre predvsem za poenostavitev. Mislim, da se tu vsi strinjamo, nihče ne vidi problema v tem. Zdi se mi, da je zelo pomemben predlog, ki prihaja strani komisije, da se časovni roki skrajšajo. Tudi kar zadeva raven države oziroma Evropske unije. To je sedaj mukotrpen postopek in dejstvo je, da veliko oznak leta dolgo čaka na odobritev, predvsem zaradi rokov, ki veljajo. Tukaj se lahko pritožijo organizacije oziroma države, ki temu nasprotujejo in vse to traja veliko predolgo. Dejstvo je, da bo verjetno predmet razprave s komisijo to, kar je pravkar omenila poročevalka in sicer, kako lahko obvladamo ponudbo in kakšno vlogo imajo cehovska združenja. Kar se mene tiče, je jasno, da lahko dejansko organiziramo ponudbo. Ne želimo položaja, kjer bi dejansko zaščitni konzorci imel nekako v zasebni lasti vse oznake. Ne, to mora biti dostopno vsem proizvajalcem. Vsi proizvajalci morajo imeti dostop do oznak. In to mora ostati najpomembnejše načelo. Kajti to je tudi namen samih označb o poreklu. Ob tem pa je seveda zelo pomembno, da poiščemo neko razumno rešitev skupaj z Združenjem proizvajalcev, z konsorci, tako da bomo uredili stanje na trgu. Izkušnje z najpomembnejšimi, največjimi oznakami o poreklu kažejo, da če zapišemo, kako se proizvaja nek izdelek, to vodi k temu, da so dejansko izdelki zelo podobni in torej zamenljivi. Zasebni proizvajalcev morajo imeti priložnost, da zaščitijo poreklo. Prosuto di Parma, Parmigiano Reggiano. Tu nas zelo malo zanima, kdo je proizvajalec. Zanima nas oznaka Parmigiano Reggiano, naprimer, ali pa prosuto di Parma. In to vodi k temu, da dejansko izkoriščajo to trgovske verige in veliki trgovci. In tu moramo dejansko konzorcijam oziroma proizvajalcev dati močnejšo vlogo. Osebno se zelo strinjam s tem, da se uvede schemo za proizvode gorskega kmetovanja, da zaščitimo te proizvode. In tu se mi zdi predlog poročevalke pravilen. Tisto, kar se meni zdi pomembno, pa je to, da dejansko zaščitimo to oznako. Torej, ustvarimo neko oznako za proizvode gorskega kmetovanja obenem, pa ne sme biti možno na trgu prodajati recimo mleko, sir ali šunko iz gorskega kmetovanja, ki ne ustreza vsem pogojem. Torej, če rečemo, da je nekaj proizvod gorskega kmetovanja, potem je to treba zaščititi in tak izdelek mora dejansko biti proizvod gorskega kmetovanja. Kar zadeva mednarodno zaščito te oznake, se mi zdi to, kar počne komisija pravilno, tudi zaščita Na mednarodni ravni je veliko šipkejša kot za zasebne znamke, kar je obžalovanja vredno. Namreč zasebne znamke so sedaj bolje zaščitene. Tu je bilo veliko ponarejanja, tako v Evropski uniji, kot tudi izven nje. Ob zaključku. Oznaka tradicionalni izdelki. oznaka ZTP za nepredelane izdelke. Vsekakor sem za to in mislim, da nam mora biti jasno, za katere izdelke je to zanimivo. Ali se pojavljajo na trgu taki izdelki, za katere je to pomembno? To so sveži izdelki, nepredelani izdelki. Če taki izdelki obstajajo in če bi za nje bila ta oznaka zanimiva, potem jo moramo tudi dopustiti. Hvala. Hvala gospod Dorfman za ta pomemben prispevek. Izkoristil bi priložnost, da se zahvalim svetu. In sicer imamo Lasla Vajdo iz mačarskega predsedovanja, ki predseduje posebnemu odboru za kmetijstvo v okviru sveta. Gospod Šmit, izvolite. Uh, gospod predsednik, hvala lepa. Kratek bom namreč. O veliko stvarih se strinjamo v tem odboru in moram reči, da smo se v tem odboru veliko ukvarjali s kakovostjo. V tem poročilu je veliko stvari, ki jih lahko samo občudujemo in čestitem poročevalki za to. Par vprašanj, o katerih bi kazalo bolje razmisliti zlasti, kar zadeva obvladovanje ponudbe in uloge proizvajalcev, ki bi jih ti lahko izgrali, igrali pri obvladovanju ponudbe. Če ni dovolj prožnosti, katera pravila bodo tista, ki bodo obveljala. Seveda se lahko vmeša tudi komisija, ampak lahko bi nastalo tveganje, da bi nastal sistem, ki ne bi nujno prenesel koristi, za katera si prizadevamo. Kar zadeva proizvode gorskega kmetovanja, vsi se strinjamo, da to mora biti posebna kategorija. Tudi otoški izdelki naj bi bili obravnavani na tanko enako in upamo, da bo komisija to proučila in upamo, da čim hitreje. Zelo podpiramo to, da se vključijo v režim ZTP-jo nepredelani izdelki. In kar zadeva predlog spremembe 37, to nekoliko manj podpiramo, kar zadeva zakonodajni predlog po treh letih. Ena od prednosti scheme kakovosti je ravno ta neformalnost in ta prožnost, tako da pozivanje k zakonodajnim predlogom po treh letih se mi zdi nekoliko preuranjeno. Morda bi potrebovali študijo, oceno učinka, tako da bi ocenili potrebo po zakonodajnih predlogih. Prav tako želimo, kar zadeva neposredno trženje, da bi ponovno vključili oznako moj kmetije. Menimo, da je bila ta oznaka zanimiva. Sam prihajam iz Škotske in me še zlasti zanima to, da se dejansko na ustrezni geografski ravni vključi poreklo. Nekatere države so bolj unitarne kot druge. Sicer pa nasplošno zelo podpiramo usmeritev tega poročila in veselimo se že, da bomo lahko sodelovali z vami. Grazie, onorevole. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Reimers, potem Skota. Also, vieles wurde schon richtig gesagt. Gospa Reimers. Was mir jetzt auch ähm, am Herzen liegt, ist, dass wenn wir Regelungen. Veliko stvari je bilo povedanih, ki so mi zelo pri srcu zlasti kar zadeva zaščiteno geografsko označbo, se mi zdi, da gre tukaj dejansko za to, da se mm, izgubi trženska prednost, ker se človek ne more več sam odločati. In tu nekaj izgubimo. Sama si prizadevam za večjo raven prostovoljnega odločanja. Potem logotip. Logotip ali pa vsi trije logotipi teh državljani nasplošno ne poznajo. In morda je problem v tem, da bi morali uporabljati eno ali drugo, tako pa se povezuje oboje, tako oznaka kot tudi logotip. Če ne bodo državljani bolje spoznali logotipa, potem nič ne pomaga, če imamo vse te oznake, ker dejansko se potem tržanska prednost izgubi. Mislim, da bi bilo bolje, če bi povezali ime in logotip, kot pa se odločali za eno ali drugo. Giancarlo Scotta, potem pa podpredsednik Bove. Hvala lepa, gospod predsednik. Čestitam gospe Garcia Perez za poročilo, ki se mi zdi zelo dobro. Zahvaljujem se ji tudi za to, da je svoje razmisleke izmenjevala s poročevalci v senci. Veseli nas, da so vključeni proizvodi gorskega kmetovanja. Ta režim se mi zdi, da je zelo pomemben. Pomemben ne samo zato, da poučimo potrošnike o dodani vrednosti takih proizvodov, ampak tudi zato, ker s tem koristimo vsem tem gorskim območjem, ki nekoliko zaostajajo. Prav tako me veseli tudi režim v zvezi s tradicionalnimi posebnostmi. Na ta način dobijo ulogo tudi skupine proizvajalcev, ki lahko bolje obvladujejo proizvodnjo. Samo par točk je, ki bi se jih dalo bolje razjasniti. Recimo, poseg, ki omogoča tudi pravno zaščito samih oznak porekla in geografske označbe. In tukaj želim omeniti tudi 42. člen. Kar pa zadeva pravilo, pravila, pod katerimi se lahko uporabljajo oznake z OP in z GO, tudi tu se mi zdi, da bi morali ta pravila poostriti in zagotoviti boljšo zaščito. Ne na zadnje pa bi rad poudaril ulogo organizacij proizvajalcev v zvezi z prilagajanjem um, povpraševanja, tako da ne bi bilo nikakršnih dvomov. Še enkrat podarjam, poročilo je izvrstno. Čestitam kolegici za dobro opravljeno delo in hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, Giancarlo. Jose Bove, potem pa kolega Dantan. Euh, hvala lepa. Čestitam poročevalki. Mislim, da je v besedilu veliko pozitivnega. Menim, mm, da pri zaščitenih oznakah pravzaprav gre za standardizacijo in zelo pomembno je, da vemo, kaj te oznake pomenijo. Potem so tukaj še ekološke oznake. Kar pa zadeva mednarodno trgovino, je zelo pomembno tudi mednarodno preznavanje. Zdi se mi, da gre tukaj za pravo prav za to bitko na mednarodni ravni. Zelo pomembno je vedeti, da ne moremo spregledati dejstva, da pojem oznake kakovosti lahko presega meje. Zato je to dejstvo zelo pomembno. So pa nekateri vidiki, glede katerih se ne strinjam. In sicer, ko govorimo o poenostavitvi postopkov. Poenostavitev postopkov zadeva predvsem merila, ki kažejo na kakovost. Tako da gre tukaj pravzaprav za homologacijo Če bomo preveč poenostavljali, potem bi te oznake kakovosti lahko postale nekaj banalnega. Zato je potrebno zagotoviti ustrezno zaščito in biti previden, ko uporabljamo pojem poenostavljanja. Glede malih podjetij. Zavedamo se, da obstajajo težave glede skladnosti malih podjetij. V samih členih ni nič govora o tem, čeprav je nekaj malega napisanega v vodnih izjavah. Namere so očitno dobre, vendar pa bi bilo potrebno ta koncept vključiti tudi v samo glavnino besedila. Potem, kar zadeva sprejete komercialne oziroma trgovinske predpise, imamo sistem, ki preveč temeli na industrijskem sistemu in torej ne upošteva tudi raznolikosti proizvodnja. Tako da, če bomo uporabljali samo industrijske standarde, potem bomo s tem marginalizirali celo vrsto proizvajalcev, ki ne sodijo v ta kontekst. Sicer pa je kolegica opravila izvrstno delo. Kolega Danten, prosim. Hvala lepa. Najprej čestitam in se zahvaljujem poročevalki za opravljeno delo. Verjetno smo člani tega odbora najbolj zainteresirani za to tematiko, sam pa bi dodal še eno točko. Mislim, da je zelo pomembno povedati nekaj tudi glede možnega sodelovanja med državami članicami in komisijo, predvsem kar zadeva nelegalne prakse v zvezi z oznakami kakovosti. Dejstvo je, da se v določenih državah pojavlja vse preveč težav, ko želimo mm, proti nekomu kazansko ukrepati. Nadalje, glede besedila, ki se nanaša na spremembo trgovinskih pravil, mislim, da so tukaj nekatere zelo občutljive točke, s katerimi se ukvarja ta odbor že dve leti. V besedilu vidimo, da obstajajo tri točke, ki se nanašajo na trženje in mislim, da to besedilo ni zelo dosledno. Kar zadeva mednarodne standarde, predvsem kar zadeva živalske izdelke, imamo pri nas veliko više standarde v primerjavi z recimo tem, kar je napisano v kodeksu alimentariusu. Zadostiti je potrebno pričakovanjem evropskega potrošnika, pa tudi potrošnikov v drugih državah, na drugih celinah. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi jutri lahko imeli izdelke, ki bi bili neustrezni z tega vidika in bi prišli v Evropo. Potem so tukaj bolj togi predpisi, ki jih imamo za določene izdelke in to se nanaša predvsem na nekatere kakovostne izdelke, ki jim želimo dati prednost. Potem, kar zadeva spoštovanje kakovosti. Gotovo obstajajo težave z izvajanjem nadzora strani subjektov in tudi uradnih nadzornikov. In to se mi zdi, da je vse treba zapisati tudi v besedilu. Hvala lepa, gospod Mato. Hvala lepa. Mislim, da smo dejansko v komisiji videli spremembe v zadnjem času, primerjavi z prejšnjim komisarjem. Sedani predlog se mi zdi zelo pozitiven. Tisto, kar je bilo za nas zelo pomembno, je bilo to, da ne izginejo zaščitene geografske označbe, kot so nekateri zahtevali. in pomembno nam je, da se ustvarijo različne ravni zaščite, tako da smo zadovoljni. Čestitamo poročevalki za izvrstno pripravljeno poročilo, ki ustreza tudi tistemu, kar skrbi proizvajalce in tisto, za kar se zauzema španska delegacija EPP. Naj poudarim, označba porekla. Tudi priprava izdelka in tako dalje. To je velik uspeh. Tudi kar zadeva proizvode gorskega eh, kmetovanja, tudi to je zelo pomemben dosežek. Podariti želim pa še avtohtone izdelke, ki se mi zdi, da bi jih bilo potrebno zaščititi. Skrbi pa nekaj. To pa je možnost, da bi proizvajalci lahko uporabljali simbole in logotipe Evropske unije. Poročevalka je že dejala, da potrebujemo več nadzora. To je nekaj, kar nas še skrbi in na to temo bomo gotovo vložili predlog spremembe. Je pa tukaj še nekaj, kar želim podariti in sicer. Gre tukaj za izdelke gorskega kmetovanja, ki jih do sedaj nismo imeli navedenih v seznamu. Mi smo že pridobili nekaj izkušenj za sadjem in zelenjavo in videli smo, da smo dejansko dosegli negativne rezultate namesto pozitivnih. Zato bi spomnil na to in opozoril, bodimo previdni. Zelo dobro. Stefan Defol, potem James Nicholson. Euh, Hvala lepa. Tudi sam želim čestitati poročevalki. Zlasti kar zadeva poročilo, ki nam ga je predstavila. Kar pa zadeva vprašanje ureditve se strinjam z gospodom Dantenom, ustrajam pa pri mednarodni naravi tega vprašanja. Mi moramo pri komisiji ustrajati glede pogajanj, ki so v teku, torej kakovost mora biti del strategije Evrope. Evropa ustvarja ena in polkrat višjo dodano vrednost v primerjavi z ZDA na področju živilskih izdelkov, in pri vprašanjih kakovosti. To je naša velika priložnost, ki jo imamo in ki jo moramo braniti. To je naš velik adut. V zvezi z organizacijami proizvajalcev pa naj povem, da oznake kakovosti so pogosto vezane na skupine proizvajalcev oziroma organizacije proizvajalcev. Razmisliti moramo o vlogi proizvajalcev. Ni samo trg tisti, ki pogojuje povpraševanje. Po Dejstvo je, da se konvencionalni izdelki težko prilagajajo. Obseg proizvodnje je pomemben, potrebujemo pa tudi organizacijo proizvajalcem, ki bodo lahko upravljali s temi kakovostnimi izdelki. To ne bo del našega razmisleka. Želim, da se ta element še dodatno podkrepi. Hvala, Stefan, James Nicholson, potem pa McGuinness. Hvala, predsednik. Izredno kratek bom. Pozdraviti želim poročilo in čestitam poročevalki za pripravljeno poročilo. Moje mnenje je, da moramo biti zelo previdni, da zadev ne zapletemo še bolj, kot so. In enostavnost je ena od velikih rešitev do celotne situacije. Potrošniki namreč dobivajo toliko informacij, da jih sploh ne morejo celoti prebaviti. Poreklo je bilo že, je že dolgo problem, v tem odboru smo na dolgo in široko razpravljali o tem. Osebno je moje mnenje to, da moramo biti zelo previdni, zato mm, da ne bomo preveč obremenili proizvajalcem. Mislim, da mora prednost imeti evropski kontekst. Hrana, ki prihaja izven Evropske unije, mora biti prva na udaru. Tukaj imam v mislih govedino, piščančje meso in zlasti države Merkosurja. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil in zelo dobro razumem težave, ki jih imajo posamezne regije. To bo ena največjih težav v naslednjih nekaj letih, se bomo s tem morali spopadati v tem odboru. Namreč veliko odločitev, ki jih sprejemamo danes, tudi v mojem poročilu o mleku, ko prehajamo od kvot na pogodbe, smo v veliki nevarnosti, da bi ljudje, ki živijo od tega v teh regijah, da bi ti ljudje ostali praktično brez dela zato, ker ne bodo mogli konkurirati tisti recimo v gorah z ljudmi, ki živijo niže. To je ena od velikih težav, ki, s katerimi se bomo morali spopasti. Nedvomno so označbe eden od načinov, kako zaščititi ta območja. preteklih nekaj desetletij nas je naučilo, da moramo v Evropski uniji imeti kar najvišje standarde. Potrošniki želijo, da proizvajamo hrano in da nadzorujemo hrano po standardih, kot jih sami pričakujejo. Moram pa reči, poslušal sem komisijo in tudi svet, ne govorita o hrani ki prihaja od zunaj, ki bi morale izpolnjevati ista merila. Ne, govorijo o podobnih merilih. Med istimi in podobnimi pa je velika razlika, se opravičujem. In tega se moramo lotiti. Jasno je treba povedati, da ne zadošča, če ima nekdo podobne standarde, ki so nekoliko nižji in niso enake kot so naši standardi. Hvala, James. Meret McGuinness. Hvala, gospod predsednik, in hvala tudi poročevalki za to poročilo. Mi lahko pojasnite, kako se to jema z zakonodajo o informacijah o živilih za potrošnika, zlasti ko gre za označevanje porekla. Namreč v svežnju na temo informacij o živilih ni bilo čisto jasno, kako bo parlament glasoval. Namreč nekatera vprašanja o notranjem trgu so še nerazrešena, kakšen učinek bo to imelo za posamezne države in tega se moramo zavedati. Par morda razlag na to temo. Druga tema, ki se želim lotiti, je naslednje. Niso vse gore enake, zato moramo biti zelo previdni, ko definiramo gorata območja. Veseli me, da imajo ljudje smisel za humor še v ponedeljek popovdan. Torej, ne smemo te definicije preveč zožiti na posamezno regijo. To, kar so pri nas na Irskem gore, so za mnoge hribi vendar pa mislim, da moramo opredeliti gorska območja na tak način, da bo to ustrezalo širšim delom skupnosti, da to ne bo preveč omejujoče. In če se vrnem sedaj na začetek glede porekla, to, o čemer sem spraševala na začetku, prosim za par pojasnila to temo. Cie. Hvala lepa, gospa Megenes. Sedaj pa besedo predajam Loreti Dorman Marino potem pa Laslo Vajdi. Tudi sam sem hotel najprej čestitati poročevalki za upravljeno delo. Poudariti sem želel, kako pomembno je zaščititi kakovost. Zelo pomembni so tukaj tudi konzorci za zaščito, oziroma potrebujemo neke strukture, ki morajo imeti možnost, da se programira proizvodnja. Ne gre samo za krepitev trga, ampak tudi za kakovost. Glede označevanja. Tudi Marjat McGuinness je dejala to, kar smo v tem odboru že povedali. Mi smo izrazili naše mnenje že v zvezi z predpisi, ki so se nanašali na informacije za potrošnike. Tudi tu lahko damo pozitiven prispevek. Besedo sedaj dajem Doreti Marino, potem pa tudi Besedo dobi direktor Veslajna. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se zahvaljujem poročevalki za izčrpno poročilo. Hvala tudi za sprejetje predlogov komisije. Naj povem, da je naš cilj skupen, to pa je okrepiti sisteme za kakovost proizvodnje. To bo v dobro tako za proizvajalce kot za potrošnike. Omenila bi predloge sprememb, ki jih je omenila že poročevalka, zato da bi razložili, kakšno je mnenje komisije. Najprej, kar zadeva nepredelane izdelke. Komisija si je prizadevala za to, da bi omogočila zajamčeno tradicionalno posebnost, da pa bi obenem zagotovila tudi ustrezno diferencijacijo. Namreč potrošnik bi na ta način lahko razlikoval različne logotipe. To je bil tudi razlog, ki je silil komisijo k temu, da je omejila zajamčeno tradicionalno posebnost na ne preoblikovane, nepredelane izdelke. Toliko o razlago. Kar pa zadeva težave oziroma nejasnost, komisija ugotavlja, da so potrebna dodatna pojasnila. In zdi se, da to, kar je vsebovano v predlogu poročevalke, ne rešuje problema. Jasno je, da je treba zagotoviti večjo jasnost za to, da bodo zaključene vse faze proizvodnje. Kar pa zadeva tretji odstavek 12. člena in obvezen logotip, smo vzeli na znanje mnenje poročevalke. Bi pa radi opozorili na možnost bumeranga in sicer dejstvo, da bi omejili uporabo logotipa za tuje izdelke in sicer izključno na tiste, ki bi bili podvrženi individualnemu postopku odobritve, tako da bi to bili nekako interni proizvodi. Povdariti želimo, da to lahko povzroči težave pri naših dvostranskih pogajanjih, kajti zelo pogosto, ko imamo dvostranska pogajanja, mi v Evropski uniji imamo ogromno izdelkov, ki jih želimo braniti, po drugi strani pa je malo izdelkov, če bomo omeli uporabo logotipa zgolj na tiste, ki bi šli skozi individualen postopek. Na ta način bodo ta pogajanja zelo, zelo otežena in na ta način bodo še vedno ostala odprta vrata za to, da bi podobni izdelki še naprej izkoriščali um, to podobnost in se prodajali kot originalni izdelki glede fakultativnih oznac znotraj enotne ureditve, bom besedo predala kolegu Hermanu. Nam se zdi, da bi te fakultativne označbe o kakovosti, glede na to, kakšna je njihova naloga, namreč promovirati značilnosti izdelkov, to je po eni strani nekaj dobrega, ko govorimo o kakovosti, po drugi strani pa se nam je zdelo pomembno, da združimo vse oznake iz različnih pravnih instrumentov. Tukaj gre za pravne instrumente, ki imajo za podlago dokumente sveta oziroma komisije. Zdelo se nam je, da bo na ta način sistem postal doslednejši. Poročilo samo. Zdi se nam, da je poročevalka omenila poročilo komisije v zvezi s smirnicami, za uporabo predelanih izdelkov, pa tudi kar zadeva zasebne sisteme certificiranja. Te pripombe oziroma prošnje poročevalke smo vzeli na znanje. Glede organizacij proizvajalcev pa je stališče komisije nekoliko bolj zadržano. Komisija želi spomniti, da uredba priznava njihovo ulogo. Do sedaj je ta vloga bila odkrito priznana samo za fazo postopka registracije. Komisija torej priznava vlogo pri zajamčenju kakovosti, pa tudi kar zadeva spremljanje trga in, in obveščanje pristojnih organov. Bolj zadržano stališče imamo v zvezi z proizvodnjo. Naj spomnim, da pri geografski označbi velja, da kdor spoštuje pravila, lahko proizvaja in lahko pridobi geografsko označbo. Ni nujno, da je tak subjekt del neke skupine in glede na to, da je to značilno za geografske označbe, Moram reči, da komisijo nekoliko skrbi, da bi prišlo do nasprotovanja s predpisi o konkurenci in da bi to povzročilo vprašanja predvsem za tiste, ki na novo vstopajo na trg. Komisija skratka ugotavlja tudi, da je poročevalka zelo previdna pri ulaganju tega predloga spremembe v svoje poročilo. Komisija je vznela na znanje interes poročevalke v zvezi z um, oznako proizvodov gorskega kmetovanja. Tu ni nič novega. To je vidik, s katerim se ukvarjamo že vse od leta 2008, ko so mnogi kot odziv na zeleno knjigo podali ta predlog in to je vidik, ki ga komisija že vse odtlej proučuje. Mislim, da bo to za enkrat vse. Sedaj pa besedo predajam Hermanu. Herman, izvoli. Hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil poročevalki glede njenega predloga o notnem SUT-ju. Predlog komisije, sploh del, ki se nanaša na osnovne elemente našega poročila, je zelo dober. Veseli me, da obstaja interes za uveljavljanje enotnega standarda, za enoten pristop do kakovosti proizvodov In to razumem kot zelo pozitivno. Tržne zahteve in ob enem zahteve po kakovosti sta najbolj pomembna elementa in prav tako sta koristna za potrošnike, pa tudi za proizvajalce. Če se naveže na gospoda Dantena, ki je izrazil zadržanje glede nadzora te kakovosti, potem ga lahko pomirim, da bomo izvajali zelo strok nadzor nad kakovostjo. Ti mehanizmi sedaj že obstajajo, sploh ko govorimo o izvozu. Tukaj bi lahko našteval še naprej. Prav tako želim ponovno povdariti, da komisija kakovost jemlje zelo resno. Politika kakovosti je zelo pomembna in zauzemamo se za zelo visoko kakovost kmetijskih proizvodov. Horizontalni pristop glede vseh sektorjev je zelo dobro sprejet. Komisija nima namenov razrednotiti že obstoječih standardov To je nekaj vrste vaja za usklajevanje in ne za spremembo obstoječih pravil. Prav tako smo vzeli na znanje, da poročevalka v skladu z Lizbonsko pogodbo stvar jemlje zelo ravnoteženo. Glede na ostajala vprašanja je komisija zelo odprta za morebitne pripombe, sploh kar se tiče dela med komisijo, svetom in parlamentom. Kar se tiče vsebine predloga, je najbolj pomembno vprašanje, ali bi morali biti poljubni standardi kakovosti zajeti v ta svežen zakonodaje. Kot je že imenila Loreta, je najbolj pomembno, da spodbujamo določene značilnosti in zato menimo, da bi morala biti enakomerna porazdelitev teh, teh označb zapisana v zakonodajo. Zagotavljati moramo več enakomernosti in, in kakovosti. Odgovorim lahko še na nekaj vprašanj v kakšnem merilu bi bile poštevane mednarodne norme, mednarodni standardi. Zagotovim vam lahko, da bi te standarde uveljavljali zgor, če sami ne bi imeli posebnih standardov za ta področja. To je bolj izjema kot pravilo. Če vidim če gledam po zakonodajo o vinu, potem vidimo, da je zelo sklajena z mednarodnimi standardi. Zato tukaj ne moram povedati, kaj je bolj specifičnega. Sami ne pripravljam kakšnih posebnih predlogov, ampak ravnali se bomo v skladu z mednarodnimi standardi. Če si dovolim reči, da bi naši standardi bili v nasprotju z našimi nacionalnimi standardi, potem tega ne želim naprej podarjati. Uh, Zagotavljati moramo, da so tudi nacionalni standardi uveljavljeni, da so usklajeni z evropskimi standardi in da bo vse skupaj v skladu z našo evropsko zakonodajo. Zato menimo, da je naš predlog in veseli me, da je tudi poročevalka istega mnenja zadovoljno sprejemamo to poročilo in še naprej bomo sodelovali s parlamentom, prav tako pa tudi svetom. Še zadnje vprašanje, preden se pomaknemo naprej. Če obstaja kakšni posebni standardi o hrani in zelenjavi, potem moramo dejati, da moramo sprva ohraniti obstoječe standarde, prav tako pa moramo zagotoviti, da ne bo večjih razlik med uporabo različnih standardov, tako med našimi trgovskimi partnerji, kot tudi med domačimi proizvajalci. Ne želimo odstraniti že obstoječih standardov in moramo zagotoviti, da bodo ti standardi obstajali. Najbolj pomembni tržni standardi, neprofitni tržni standardi zajemajo približno 70 odstotkov vse hrane in zagotoviti moramo, da bodo še naprej obstajali. S tem bi rad tudi zaključil svoj prispevek in najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Veslajnen. Laslo Vajda je naslednji, ki predseduje posebnemu odboru za kmetijstvo. Izvolite. Nagyon örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma, és Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, vesel sem, da sem lahko danes tukaj. Z zanimanjem poslušam mnenja sodelujočih in povedati moram, da je zagotovitev kakovosti eden izmed najbolj pomembnih delov mačarskega predsedovanja. Tudi znotraj sveta delujemo zelo intenzivno, ko govorimo o preverjanju tega pravnega, torej tega dela zakonodaje. Po delu skupin torej delovnih skupin, bomo danes in jutri znotraj delovnih skupin pregledali še nadaljne predloge z tega področja. Pregledali bomo tudi vse nadaljne vidike, ki bodo razviti iz tega. 17. aprila bodo ministri za kmetijstvo, se bodo sestali ministri za kmetijstvo in na tej seji bodo obravnavali ta zakonodajni paket. prosimo vas, da se, da se odzovete na dve vprašanje, ki sta bili postavljeni, sploh kar se tiče lokalnih proizvodov. Govoriti moramo tudi o nadaljnih vidikih tega paketa kakovosti. Svet je pripravljen plodno sodelovati s parlamentom, tudi s komisijo in s tem se vam tudi zahvaljujem, gospod predsedujoči. Krasno, hvala lepa, gospod Laslo Vajda. Sedaj pa dajem besedo spet poročevalki Garcia Perez. Izvoli. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se tudi kolegom z komisije. Predstavili ste nam svoje stališče, prav tako pa se zahvaljujem tudi kolegom iz odbora. Menim, da bomo zmogli najti rešitev. To, kar sem slišala, kaže na to, da bomo morali uskladiti še nekatere, nekatere nijanse. To, da organizacije združen potrošnikov, gorski kmetijski proizvodi, te zadeve bomo morali še dodelati. Seveda smo tudi odprti za nadaljna pogajanja, za pregovore, odprti smo za vsa vprašanja, za vse stvari, ki jih moramo še dodelati. Seveda lahko to storimo. Čez nekaj dni, mislim, da pojutrišnjem imamo mm, sejo, na kateri bomo tudi o tem govorili. To, kar smo sedaj slišali, bomo tudi obravnavali. To, da v osnovi se strinjamo, prišli bomo do do dogovora. Sedaj pa želim omeniti še dve stvari. Eno je omenila gospa McGuinness. Menim, da mora komisija odgovoriti glede na osnovno označevanje oziroma težave z označevanjem. Tukaj jaz sama ne morem pravzaprav česa dodati. To je naloga komisije. odbor za kmetijstvo se je o tem izrazil svoje mnenje in videli bomo, kako se bo na to odzvala komisija. Še ena stvar. O tem je govorila komisija. Te poljubne možnosti, dodatne možnosti. Če želimo izboljšati kakovost, moramo imeti uredbo o kakovosti. različne oznake so nekaj najboljšega, najboljša stvar, s katerimi lahko ščitimo svoje proizvode. Če želimo posebej ščititi svoje gorske kmetijske proizvode, potem se moramo pri tem ravnati podobno kot pri drugih proizvodih. Zaščititi jih moramo na ta način, da vidimo, v čem so sploh tako posebni. Vsi ti izrazi morajo potrošniku pomagati, ga ozaveščati in mu ponuditi možnost kako, na kakšen način lahko so ti proizvodi pravzaprav posebni. Morda gre za poseben način predelovanja, za poseben kraj, kjer se pridelujejo. Podariti moramo vse lastnosti in značilnosti teh proizvodov. Vse, kar je tem proizvodom skupno, je pravzaprav, pravzaprav dejstvo, da gre za poljubne elemente. to ni dovolj, da bi vse skupaj vključili pod eno streho, zato menim, da bi morali ostati pri posebnih normah. Želimo si močan sistem, želimo si dober sistem, kjer bodo vsa ta živila zajeta v en sistem če bomo morda dopustili poljubne oznake za poljubne proizvode, potem bomo vse skupaj nekoliko razvodenili. Te označbe morajo biti posebej zapisane v uredbi, ki se ukvarja s tem. Kolegom tukaj v odboru želim dejati, da lahko na tem delamo, da lahko to izboljšamo in da lahko pravzaprav skozi pogovor, skozi kompromise dosežemo čim več. To bo šlo tudi s komisijo, pa tudi s svetom. Najlepša hvala. Dobro, hvala Irače Garcia Perez. Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Hvala lepa komisiji in tudi predsedstvu odbora CSA. Prehajamo na zadnjo točko današnjega dnevnega reda. In sicer gre za spremembo uredbe sveta 1290 skozi 2005 o financiranju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi uredb sveta 165 skozi 94 in 78 skozi 2008. Poročevalec Giovanni Lavia. Glavni cilj predloga komisije je tudi v tem primeru prilagoditev uredbe Lizbonski pogodbi. Poročevalec nam bo predstavil nekaj sprememb, ki jih predlaga. Hvala lepa direktorju Longu. In besedo dajem Giovanniu Lavi. Predloge sprememb je potrebno uložiti do 3. marca do 12. Torej, uložitev predlogov sprememb do 3. marca. Glasovanje v odboru Agri 24. 25. marca. Hvala lepa, Giovanni, beseda tvoja. Grazie, prezident. Hvala lepa, predsednik. Da, jasno je, da je z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe bilo nujno uskladiti tudi uredbo 1990 skozi 2005 novim pravilom, ki jih predvideva pogodba. Potrebno bo klasificirati delegirana oziroma prenesena in izvedbena pooblastila, zato da, bo lahko, da bi lahko dejansko opravili nujno prilagoditev. Po proučitvi predloga komisije smo si prizadevali opredeliti področja, kjer so izpolnjeni pogoji za delegirane akte. Na to pa smo predlog pregledali tudi glede na pogoje za izvedbene akte. Seveda smo se obnašali skladno z tem, kar počne parlament v zvezi z prilagoditvijo tudi pri drugih uredbah. In tako smo tudi upoštevaje opažanja nekaterih nacionalnih parlamentov uložili nekatere predloge sprememb, ki zadevajo predvsem pogoje za prenos, predvsem trajanje, potem časovni okvir za nasprotovanje delegiranemu aktu, podaljšanje tega obdobja, postopek odboru in tako dalje. Te predloge sprememb smo uložili v skladu s skupnim razumevanjem praktičnih ureditev za uporabo delegiranih aktov. To je konferenca predsednikov sprejela 3. marca 2011. Upoštevali pa smo tudi uredbo 189-2011 Evropskega parlamenta in sveta. Ta uredba govori o določitvi pravil in splošnih načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil komisije. Nekateri predlogi sprememb, ki smo jih uložili, zadevajo poenostavitev. Predvsem smo želeli poenostaviti tipologijo in zneske, ki se financirajo iz EKJS in obravnavali smo tudi postopek izterjave in si prizadevali za zmanjšanje upravnih nalog držav članic. Potem je tudi 29. člen uredbe 1290. In sicer države članice naj bi bile v enakopravnem položaju. Gre namreč za uporabo sredstev za regionalni razvoj na nacionalni ali regionalni podlagi. Kot si veste, države, ki so se odločile za uporabo sredstev za regionalni oziroma za razvoj podeželja na regionalni podlagi, te države imajo avtomatični mehanizem za posamezne programe, ne da bi pri tem predvideli nek um, celosten nacionalni okvir. In tu smo predlagali predlog spremembe, ki bi omogočil nacionalno kompenzacijo za to, da bi si prizadevali ohraniti najvišjo vrednost glede znesko za posamezne države. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolega. Hvala, Giovanni. Ne vem, če želi kdo od kolegov eh, poseči, sicer dobi besedo. Direktor Longo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti poslancu Lavi, ki je pripravil zelo zanimivo poročilo. Moram reči, da se strinjamo vsaj s polovico uloženih predlogov sprememb. Predvsem lahko povem, da se strinjamo z predlogi sprememb 1, 2, 8, 9 in 10. In sicer ti predlogi sprememb, tako kot je podaril poslanec Lavija, so skladni z našim skupnim razumevanjem in zato komisija to lahko sprejme. Bi pa rad nakazal eno točko, kjer ostaja odprta možnost, da bi omejili prenos na komisijo. Tako, kot je predlagano v sedmem predlogu spremembe. Kar zadeva predloga spremembe 3 in 4, ugotavljamo, da se posredno cilja na to, da bi črtali omembo sveta, kar pomeni, da bi postopek v zvezi z finančno disciplino zamenjali. Sedaj imamo uredbo 73 skozi 2009 in njen 11. člen. Zdi se mi, da je v tem odboru že bila sprožena razprava na to temo. Obstaja povezava tudi spremembo postopka v zvezi z finančnimi predpisi, tako v povezavi z uredbo 73, kot v povezavi z uredbo 1290. Mi smo že povedali svoje mnenje. Svet bi moral delovati na podlagi člena 43.3. tretjega odstavka pogodbe, ki ureja finančno disciplino. Določanje odstotka finančne discipline, to, kar v besedilu imenujejo prilagoditve. To je omejeno zgolj na neposredna plačila. Torej, gre tukaj za raven dogovorjenih plačil in to je tipičen primer za tretji odstavek 43. člena. Pogodba je tukaj zelo eksplicitna. Komisija mora po pogodbi razlikovati med različnimi veljavnimi predpisi, tako kot je bilo tudi povedano. Zato menimo, da bi določitev teh prilagoditev oziroma odstotkov, ki jih prejmejo kmetovalci v primeru finančne discipline, po mnenju komisije, je to element, ki mora biti določen na ravni sveta. Venire su uh, un altro aspetto. S tem prehajam na drug vidik, ki je še zlasti zanimiv. Gre pa za drugo razsežnost te iste zadeve in sicer. Svet ne nastopa kot zakonodajalec, pač pa se omejuje zgolj na to, da se odziva brez kakršnega koli manevrskega prostora na okoliščine proračuna, ki jih določijo predvsem proračunski organi, kar pomeni tudi ta parlament. Poudariti in priznati pa je treba, da sprejetje zakonodajnega akta v samo treh mesecih, to pa je tudi potreben čas za finančno disciplino, to moramo priznati, da je zelo nerealistično. Povezovanje parlamenta s tem postopkom, to bi pomenilo, da bi komisija ostala sama, da določi dejansko pogoje za in roke za finančno disciplino. Predlog spremembe številka 5. Ta govori o ukrepih na predlog komisije za to, da bi se uskladili z najvišjim zneskom, tako imenovanim poravnalnim zneskom iz tretjega odstavka 12. člena menimo, da to sodi v področje drugega odstavka 43. člena pogodbe. Komisija meni, da možnost, da odloča sam svet, moramo ohraniti za tiste primere, ko gre zgolj za vprašanje, ki se nanaša na določitev višine pomoči. In potem še zadnji vidik. Tukaj gre za vsebinski predlog spremembe. To pa je predlog spremembe številka šest. Tu pa bi rad spomnil, da je predlog komisije besedilo, katerega cilj je zgolj uskladitev z Lizbonsko pogodbo. In zato ne presega teh okvirov. Zato tudi ostajamo znotraj teh vnaprej določenih okvirov, torej prilagoditev Lizbonski pogodbi in ne želimo presegati teh meja. Ob zaključku se želim tudi vrniti na vprašanje trajanja delegiranega akta. Omejitev na pet let bi lahko povzročila celo vrsto težav. In sicer obstaja tveganje, da bi prišlo do prekinitve kontinuitete pri uporabi te uredbe. To pa bi lahko sprožilo hude prejudice in zato priporočamo in menimo, da je to tudi možno, da bi se usmirili k neomejenemu delegiranju, tako kot tudi svet počne danes, z delegiranjem komisiji, kjer tako delegiranje ni časovno omejeno. V primeru parlamenta in sveta ter njunega nadzora lahko povemo, da je ta nadzor zelo dobro zasidren in ponuja vsa potrebna jamstva. Hvala lepa. Ringrazio il direttore Longo. Hvala, direktor Longo. Takoj dajem besedo nazaj poslancu Lavi. Seveda moram dati besedo nazaj poročevalcu. Omenjen je bil 43. člen. 43. člen izključuje parlament iz odločanja in seveda bo ta točka zelo zahtevna tako pri tem besedilu o financiranju, kot tudi pri drugih um, prilagoditvenih dokumentih, bo zelo težko priti do soglasja. Tukaj gre za to, da besedilo preprečuje vlogo parlamenta, ki pa jo parlament v skladu z Lizbonsko pogodbo ima. In zato nikakor ne moremo pozabiti na dejstva iz Lizbonske pogodbe, zlasti kar zadeva proračun, ima parlament tu določene pristojnosti. Prav Lizbonska pogodba daje parlamentu zelo jasno vlogo. Ampak toliko naj bo dovolj, besedo dajem Giovanniu Levi. E, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se rad zahvalil direktorju Longi. Predstavil je mnenje komisije in to na zelo dober in jasen način. Kar se tiče dopolnil moramo reči, no, pravzaprav bom to sedaj izpustil. Kar pa se tiče drugih težav, moramo reči, da obstajajo različna mnenja. Obstajajo različna politična mnenja, politični vidiki. Parlament želi biti vključen v odločanje in ne želi biti zgolj samo nem opazovalec. Več kot očitno moramo te težave rešiti. Še enkrat pa bi rad ponovil, da zadnje dopolnilo, za katero je gospod Longa dejal, da je pravzaprav neka osnova, Parlament mora imeti možnost igrati vlogo v tem postopku. Zato se mi zdi posebno legitimno, da bi parlament in ta odbor pravzaprav spre, sprejela nekaj sprememb te uredbe. Mislim, da se glede tega gospod direktor danes ne bo opredelil. To, da odbor tega parlamenta more, mora pravzaprav določiti svoje stališče. Čem želimo o tem glasovati, je to neizogibno. To pa je na nek način tudi neke vrste pomoč za orientacijo, ki bi služila komisiji. Zadeve bomo seveda še naprej preučevali v krogu kolegov in prepričan, nas, prepričan sem, da bomo prišli še do dodatnih. Do dodatnih sporočil. Najlepša hvala. Najlepša hvala, s tem zaključujemo današnjo sejo. Nadaljevali bomo jutri ob devetih oziroma ob pol desetih. Najlepša hvala.